Buongiorno eh, a tutti e a tutte. Dobro dan vsem skupaj. Naj vam povem, da imamo na voljo tolmačenje. Izberite svoj kanal, kanal, ki vam najbolj ustreza. Rad bi pozdravil, rad, rad bi vas vse pozdravil kolege iz nacionalnih parlamentov. Veseli me, da vam lahko izrečem dobrodošljico. Ob začetku te medparlamentarne seje pod odbora za človekove pravice z naslovom Človekove pravice in zunanje delovanje EU in držav članic. Menim, da je pomembno poudariti, da ta dogodek poteka v okviru tedna človekovih pravic v Evropskem parlamentu, s katerim želimo obeležiti 70. obletnico splošne deklaracije človekovih pravic. Današnje srečanje nam bo omogočilo izmenjavo izkušenj in dobrih praks glede človekovih pravic, kar nas bo lahko navdihnilo pri našem parlamentarnem delu. Kateri so glavni izzivi, s katerimi se soočajo nacionalni parlamenti v svojem vsakodnevnem delu, ko izvajajo evropske politike na področju človekovih pravic in si prizadevajo za njihovo učinkovitost, kako lahko postane delovanje EU bolj strateška v zgodovinskem trenutku, ko so te teme vedno bolj na, na udaru. Katere so priložnosti? ki bi jih morali skoristiti za spodbujanje človekovih pravic posod po svetu. To so vprašanja, ki si jih moramo zastaviti v našem premisleku in pri našem delu. Danes se bomo sredotočili na tri ključne teme. Prvi panel bo obravnaval, kako bolje vključevati človekove pravice v zunanje delovanje. Drugi panel bo govoril o ključnih izzivih in priložnostih, ko gre za podjetništvo in človeške pravice. Business and Human Rights je naslov tega panela in tretji panel se bo osredotočil na trajnostni razvoj in človekove pravice. Tu bo svoj prispevek podal kitajski aktivist in umetnik Ai Weiwei. Naj povem nekaj uvodoma. Uh, eh, Svetiški okvir za človekove pravice in de demokracije in akcijski načrt za 2014-2019 potrjuje evropsko zavezanost k bolj eh, trajnostnemu vključevanju človekovih pravic v zunanje politiko. In eh, tu imamo zlasti povdarek na krepitev vloge lokalnih akterjev, na krepitev uh, sodelovanja z uh, regionalnimi akteri z OZN. Tu gre za opolnomočenje žensk, gre za spodbujanje ekonomskih, družbenih in kulturnih pravic in zagotavljanje celovitega pristopa, ki temelji na človekovih pravicah v, v kontekstu vojn in kriz. Vsaka država članica ima svojo zunanjo politiko, ki se osredotoča na človekove pravice. Nekatere uh, oziroma tudi na nekatere konkretne države. V prvi delovni skupini, v prvem panelu bi se okrepili na krepitev vloge človekovih pravic eh, v politiko EU in držav članic. 28 držav članic Evropske unije so priznale splošno deklaracijo človekovih pravic in so zavezane k izvajanju te deklaracije. In tu so, to so torej Eh, ključne vrednote, ki jih eh, varujemo in spodbujamo v svojem zunanjem delovanju. Živimo v zgodovinskem času, v katerem uh, so pod vprašanjem vrednote, načela in multilateralizem. Prihodnost naših družb je predmet živahnih razprav, vendar menim, da lahko rečemo, da naš demokratični sistem omogoča odprto razpravo. Eh, za razliko od tega, kar se dogaja v številnih eh, državah drugot. In kako lahko torej spomnimo konkretne naloge glede človekovih pravic v našem zunanjem delovanju na bilateralni ravni, na multilateralni ravni? Zanima me vaša mnenja glede tega, kako bi lahko izboljšali naša skupna prizadevanja v eh, mednarodnem kontekstu in kako, lahko, kako bi lahko zagotovili, da nacionalno eh, prizadevanje in skupno prizadevanje lahko še bolj spodbudi izvajanje človekovih pravic. Sedaj bi predstavil člane prvega panela. Z nami je gospod Staros Lambrinidis, ki je posebni odposlanec EU za človeške pravice in hvala za vašo prisotnost. Z nami je gospod Petros Avštrevičius, ki je moj kolega tu v Evropskem parlamentu in ki je bil poročevalec za letno poročilo o stanju človekovih pravic in demokracije. Najprej bom dal besedo Stavrusu. Izvolite. Thank you, Antonio. Hvala, Antonio me veseli, da vas vidim, dragi prijatelji. Menim, da uh, voditeljska moč uh, tega odbora je vidna v tej dvorani, ker vidim, kdo vse je tu. Z vami se bom pogovarjal zelo pomembni temi. Vedno sem vedno zelo občudoval delo pod odbora in odkrito rečeno. Če se gledamo, kdo so bili nedavni dobitniki Nobelove nagrade eh, za mer eh, Nadja Morat in še predtem Malala, mislim, da ni na ključje, da je nagrada Saharo bila dana tem osebam, še preden so dobile Nobelovo nagrado. Evropski parlament ima vodilno vlogo, ko je zašlo eko pravice v Evropi in bi rekel, da tudi po svetu in sicer s svojim delom, s svojimi delegacijami, s svojimi resolucijami o kršitvi človekovih pravic in torej res hvala za vaše delo. Živimo v svetu, kot ste sami dejali, kjer sicer smo priča uh, temu, da nekatere države napadejo človekove pravice. In In značilnost tega obdobja, za razliko od nekaj let nazaj, je, da tiste države, ki niso male pravic, niso več zadovoljne s tem, da reče, pustite mi primeru, z, uh, zavede se moje sovrednosti, temveč želijo izvažati svoje navade drugim, bodi si sosedom, torej geografskim sosedom, bodi si pa v države, v katere investirajo denar ali pa eh, želijo to prenesti v OZN in druge mednarodne institucije. Torej, Antonijo dejal bi, da v naši zunani politiki smo začeli z delom in to sta pa zelo dve zadevi, ki jo izvajamo hkrati. Imamo uh, boljšo brambo, vendar ne želimo biti pri tem defenzivni, imamo boljši napad, vendar ne želimo biti ofenzivni, ko gre za človeka. Govorim o obrambi, želim govoriti o vseh situacijah, v katerih naslavljamo uh, slabe prakse glede človekovih pravic določenih držav, član, določenih držav uh, in uporabljamo svojo tiho diplomacijo in tudi svojo javno diplomacijo na usklajen način, sodelujemo skupaj zato, da zagotovimo, da uh, preprečimo napade na eh, človekove pravice in da ti napadi ne uspejo. In pogosto smo tudi obrambni, da nismo ofenzivni oziroma defenzivni, torej želimo čim bolj strateško izvažati naše dobre prakse glede človekovih pravic. Torej, da se ne zgolj borimo proti tistim, ki želijo spodkopavati človekove pravice, temveč da tudi gradimo svojo zgodbo. Naj povem, kaj želim povedati s tem v praksi. Gradimo koalicije človekovih pravic po svetu in to počnemo tako s tem, da vzpostavljamo več stranske eh, institucije, kjer sodelujemo z OZN, z OVSE, z regionalnimi organizacijami, med ameriškimi in azijskimi in tako naprej. In prav tako sodelujemo s konkretnimi državami. Ko gre za mednarodne organizacije, tu mi naš podarek eh, ni naključen. Spodkopavati večstranski sistem človekove pravice je cilj tistih, ki ne marajo človekove pravice že desetletja. Kajti ravno uh, iz tu izhaja splošna deklaracija človekove pravice in regionalne uh, deklaracije človekove pravice in mednarodni eh, organi za izvrševanje človekovih pravic, kot je recimo Evropsko sodišče za človekove pravice. In torej, um, prvi korak za spodkopavanje je uh, ravno spodkopavanje teh eh, organizacij, ki se osredotočajo na človekove pravice. Ko gre za regionalne organizacije, Imamo drugačno, vendar podobno situacijo, imamo recimo Afriško unijo, ki ima zelo razvito arhitekturo človekovih pravic, če se gledate eh, z akte, ki so izpeli, potem imamo medameriško organizacijo, ki je še bolj napredna glede tega. Potem imamo recimo ASEAN v Aziji in če se gledate članice teh organizacij, boste videli, da niso vse te države takšne, da res eh, spodbuje človekove pravice. V nekaterih organizacijah so države, države članice, ki so zelo oddaljene od eh, spoštovanja človekove pravice, nekatere pa so zelo blizu temu. V teh eh, organizacijah, kaj mi počnemo kot Evropska unija? Podpiramo jih, imamo dialog glede človekovih pravic z njimi, izvažamo, kolikor to želijo, naše znanje, naj gre za uh, vprašanje pravic žensk, eh, socialnih pravic in tako naprej. Skratka, želimo jih opolnomočiti tako, da lahko spodbujajo človekove pravice eh, na svoj način bolj učinkovito. To je del naše strategije gradnje koaliciji. In zakaj je to pomembno, dragi prijatelji? Zato, ker človekove pravice se ne bodo izvajale v državah, zato ker bo Evropska unija rekla naj tako pač ravnajo. In sicer imamo vzvod, v odločenih primerjih imamo ekonomski vzvod, v nekaterih pa ne, pa ne želimo eh, vojaško uh, izvažati svojih mm, vrednot. Včasih uporabljamo sankcije, da se tega ne želimo v preveliki meri. Želimo si, da bi mednarodne regionalne organizacije. Uh, spodbujajo človeke pravice. Poleg tega počnemo pa še nekaj, ko gradimo te koalicije. Osredotočamo se na tiste države, ne regije, države v svetu, ki so v neki sivi coni glede človekovih pravic. To prosim, da si zapomnite, kaj želim povedati danes lahko zelo hitro identificiramo države, ki so slabe, ko gre za človeke pravice, ki so zavezane v boju proti človekovim pravicam in lahko tudi identificiramo države članice, oziroma države, ki se, za, ki se zauzemajo za človekove pravice. Torej, nišče ni popolno, vendar, če se gledamo Evropsko unijo, lahko rečemo, da je to pač regija, kjer se človekove pravice upoštevajo, kjer so srčiku našega delovanja. Vendar potem, ko identificiramo dobre in slabe, pridemo do teh držav, ki so nekje vmes, ki morda niso zavezane proti, državam, proti človekovim pravicam, vendar nimajo demokratične tradicije, tradicije človekovih pravic. Morda imajo svobodno civilno družbo, vendar je vlada še vedno nagnjena k temu, da včasih nasilno zatre civilne organizacije, ki so kritične do vlade. Oziroma, včasih je tako, da sicer obstaja dobra volja, vendar ni institucij, ki bi lahko izvrševali človekove pravice, ker ni neodvisnega sodstva in tako naprej. No, tu imamo pobudo, pobudo za. Eh, zgodbe o človekih pravicah eh, skupaj z Antonijem Guterrezem in Mišel Bešle smo to sprožili letos pri OZN. Federica Mogrini je bila glavna pobudnica in eh, pri tem je sodelovalo še več ministrov iz vsega sveta, iz Latinske Amerike, Azije, Afrike, vzhodnega in južnega sosedstva EU, tudi iz Oceanije. Kaj se nam zdi zelo pomembno v, v tem ideološkem boju, ko imamo slabe, ki želijo prepričati druge, zlasti tiste, ki so nekje vmes, da so človekove pravice nekaj slabega? Želimo zagotoviti, da številne države po svetu s svojimi dobrimi praksami potrdijo, da je veliko vlad, ki ne menijo, da so človekove pravice nekaj, kar ogroža varnost, temveč vidijo, da je to element za boj proti terorizmu. Torej, države, ki vidijo, da šli kot pravice del ekonomskega razvoja in ne uvera zanj in ki vidijo, da, je, da so organizacije civilne družbe ključnega pomena za sodelovanje uh, z vladami na obeh področjih. In torej, mi to vedno znova potrjujem v naših koalicijah. Druga stvar, ki jo počnemo, je to, da pomagamo graditi civilno družbo. Civilna družba je uh, ključna za človeke pravice in če lahko zagovarjajo človeke pravice, potem uh, pride do lokalnega spodbujanja človeke pravic in vladam, ki človekove pravice niso všeč, ne marajo civilne družbe. Ravno zaradi tega mi smo uh, v, v, mi Evropska unija smo verjetno največji podpornih civilne družbe, ne le finančno. Imamo sklad za spodbujanje eh, civilne družbe, vendar tudi politično podpiramo ta razvoj. Ni nobenega obiska visoke predstavnice Federike Mogherini ali mene ali kogarkoli drugega iz Evropske unije ne da bi se vedno sestali na enakovredni ravni tudi s predstavniki civilne družbe, kot se z vladnimi predstavniki. Vedno sodelujemo v dialogih eh, glede človekih pravic in želimo združevati eh, predstavnike Evropske unije in držav. In nekatere države si tega ne želijo, ne želijo, da bi celo družbo obravnavali enakovredno, ko se poramo človeka pravic. Vendar to vedno bolj uh, uh sprejemajo, ker Evropska unija pravi, da pač tako to počnemo. In zagovorniki človeka pravic, lasti, kadar so ogroženi in ker želijo graditi uh, obrambne sisteme v svojih državah. No, verjetno sem že presegel svoj čas, želel povedati naslednje. Osredotočamo se tudi na ekonomske in socialne pravice, kot se na politične. Nekaj, če se ljudje uh, ne vedo in to je del naše strategije, da večina resolucij Združenih narodov glede ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic so resolucije, ki jih se, sestavijo države, članice Evropske unije. Pogosto slišimo, Um, kritike, ko, ki nam pravijo, da se ne osredotočamo na ekonomske in kulturne pravice, vendar to ni res. Um, um mi smo ugotovili, da lahko veliko bolje spodbujamo človekov pravice, če to vključimo v kontekst tudi ekonomskih in socialnih pravic. In zlasti zato, ker so vse pravice med sabo med, medsebojno soodvisne. Veliki uspeh Evropske unije je agenda 2030 OZN, ko gre za trajnostne cilje. Tam smo uspeli zagotoviti, da se človekove pravice vključijo v vse politike. In sedaj imamo dokument, ki so ga sprejeli vse države članice, ki se osredotočajo, vse države eh, sveta, ki se osredotoča uh, tudi na človekove pravice. Te, te zadeve so pomembni koraki. Tu ne gre za majhne birokratske zadeve. Uh, V času, ko nekatere države želijo okrniti človeke pravice, smo uspeli razširiti človeke pravice. To je, tu smo torej v obrambi, vendar nismo, oziroma tu smo v napadu, vendar nismo na, napadalni. Naj povem, ko obiskujem države po svetu, kot to tudi vi počnete z Evropskim parlamentom, pogosto slišim, ko vsi drugi argumenti odpadejo, argument, kdo ste vi, gospod Lambrinidis, da boste govorili, kdo ste vi. To vprašanje mi eh, zastavijo in se osredotočajo potem na migracijo, radikalizacijo, ksenofobijo, ekstremizem v Evropi. In to ne reče zato, ker bi rekli, osredotočimo se na vaše in naše težave in jih poskušamo rešiti, temveč to rečejo zato, ker želijo reči, ne kritizirajte me, potem pa tudi jaz ne bom govoril o vas. Vendar eh, dejstvo je, da vedno obrnem vprašanje, to, k temu tudi vas podbujam. Dejstvo je, da Evropska unija se sooča z izzivi, vendar. Eh, ne smemo zadeve na videzno primerjati, če se osredotočamo na naše nepopolnosti in potem rečemo, da uh, uh, lahko rečemo, da imamo težave, se pogovarjamo o njih. Nihče ni popoln, vendar to ne pomeni, da smo vsi enako nepopolni, ko gre za človekove pravice. In kaj je potem lakmusov uh, papir, ko gre za človekove pravice, če, če ni to popolnost? Moj odgovor sogovornikom po svetu je, lakmusov test je, ali si želite spopadati z uh, svojimi nepopolnostmi ali želite pomesti pod preprogo ali imate neodvisne institucije, ki uh, vas prisilijo kot pravijo nepopolnostih? Ali uh, se lahko zgodi, da gre nekdo v zapor in ga potem tam pozabite? Ali imate neodvisna sodišča, ali imate neodvisne parlamente, ali imate neodvisne medije, ali imate neodvisne institucije za človekove pravice? ali imate neodvisno civilno družbo, ki vas lahko uh, kritizira, pa vas tudi podpira. In ali jim omogočate, da obstajajo, čeprav se z njimi ne strinjajo, kajti pogosto vas ravno ter prisilijo k temu, da postanete boljši. In to je ena ključna stvar, ki jo počnemo. Gradimo institucije. Mi kot Evropska unija pokažemo s prstom na kršitve človekovih pravic, prav tako pa se združimo s komorkoli, ki želi sodelovati z nami za to, da zgradi te institucije, ki so tiste, ki uh, pač nekaj uh, storijo za tiste, ki smejo in ki ne smejo govoriti. Torej, morate biti odgovorni in zagotoviti, da so tudi drugi. Moramo sodelovati za to, da bomo mi in svet boljši, ko gre za človekove pravice osredotočimo se, da so zakon in osredotočimo se tudi na vrednote. V prejšnjih letih smo se preveč uh, osredotočili na to, smo rekli, da so šli krpice pač zakon, rekli smo, to ste podpisali, to potem morate izvajati. In potem smo zvenjeli kot odvetniki in seveda moramo, ker to so, to je mednarodna zakonodaja, to je mednarodno pravo, to je eden velikih uspehov. Uh, Um, čl, vendar č, te deklaracije so, se, so bile sprejete ne na pobudo odvetnikov, temveč uh, na, zaradi največjega masakra v zgodovini in um, človekovo dostojanstvo je uh, del vsake kulture in religije, morda temu ne rečete v Afriki tako, vendar je prisotno v lokalni kulturi, ne smemo pozabiti, da vsakeč, ko se borimo za človekove pravice, katerekoli osebe, katerekoli eh, manjšine, ne branimo le pravic teh oseb, kot, bi, kot se da moramo, temveč branimo pravice katerekoli družbe, da se eh, oblikuje na podlagi spoštovanja, vključevanja, pravzaprav ljubezni. Mandela je rekel, če se lahko naučite, kako sovražiti, ker nišče se ne rodi tako, da sovraži, če se lahko uh, naučite sovražiti, se lahko tudi naučite ljubiti. In moramo naučiti sebe in druge, kako ljubiti v tem razdeljenem svetu. In to pač moramo početi korak za korakom. Hvala. Eh, Stavros Petras, izvolite. Hvala lepa, Antonijo. Dragi Stavros, hvala lepa za navdihujoč govor. Hvala lepa za izkušnje, ki si jih ravno kar delil z nami, ki jih zbiraš vsakodnevno. Kolegice in kolegi, spoštovani poslanci nacionalnih parlamentov, gospe in gospodje, najprej naj se vam zahvalim zato da ste danes z nami, da skupaj praznujemo teden človekovih pravic. To je velik dan. V zadnjih nekaj letih smo bili priča kar nekaj udarcem za človekove pravice po svetu in tudi v Evropi, bodimo pošteni. Zato mislim, da ni potrebe, da vas upominjam, kako aktualne in pomembne so človekove pravice dan danes. In ustrajni bomo pri našem skupnem boju za njih. Kot veste, se danes razprava osredotoča na vključevanje človekovih pravic v zunanje delovanje Evropske unije. To je strateški proces vključevanja mnen glede človekovih pravic v zunanje politike Evropske unije v programiranje in v operativne dejavnosti. Racionalizacija človekovih pravic gre prek retorične uporabe formulacij, ampak vseeno tukaj so določena pravna vprašanja in določene uvire, kot je negotovost, kako vključiti mednarodne pravne norme v politike in programe v EU. Danes se veselim razprave o tem in ostalih vprašanjih in kaj lahko Evropski parlament, pa tudi nacionalni parlamenti storijo za to, da bi lahko dosegli bolj sistematičen in dosleden pristop glede vključevanja človekovih pravic v zunanje delovanje Evropske unije. Evropski parlament ima ključno vlogo pri tem svojimi medinstitucionalnimi odnosi, lahko spodbudi druga, druge organe Evropske unije, da vključijo določbe o človekovih pravicah v odnose s tretjimi državami. Še več, Evropski parlament in njegovo letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji po svetu je zelo pomemben instrument, da lahko razumemo, ali so naši ukrepi za promocijo človekovih pravic taki, da gredo v pravo smer. Prejšnji teden na AFET-u smo sprejeli letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji po svetu leta 2017. Čast mi je, da sem poročevalec in zelo sem vesel, da je odbor za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu z veliko večino podporil ta osnutek poročila. Zato se veselim decembrskega plenarnega zasedanja v Strasburu, ko bomo imeli obsežno razpravo in končno potrditev tega poročila, kar se tiče človekovih pravic po svetu 2017. To poročilo obravnava obstoječe izzive na področju človekovih pravic v tretjih državah in v sosedstvu EU prav tako nudi priporočila, predloge, to je najpomembnejše, za boljši odziv EU. Prav tako smo izpostavili potrebo po racionalizaciji človekovih pravic vse politike Evropske unije na zunanjo razsežnost, kot je razvoj, kot so migracije, kot je varnost, boj proti terorizmu, pravice žensk, širitev in trgovina še prav posebno, torej ta področja. Ni dvoma, doslednost med eksternimi in internimi politikami Evropske unije je ključna za učinkovitost zunanje politike in človekovih pravic. Spoštovane kolegice in kolegi, ni potrebno ponavljati, da so nacionalni parlamenti in države članice tiste, ki lahko odigrajo ključno vlogo in prevzemajo tudi veliko odgovornost v tem pogledu. Najprej države članice morajo biti za vzor. Zagotavljati morajo človekove pravice za svoje prebivalstvo. Samo če zagotavljamo pravice žensk, pravice do zbiranja, pravice do govora, smo lahko verodostojni akter na vzven. Poleg tega je naša moč v državah članicah in v EU govoriti moramo enotno. Bole moramo usklejevati naše zunanje politike. Samo tako lahko pošljemo jasno sporočilo svetu in pošljemo odločno sporočilo. Kar nekaj dobrih primerov tega usklejenega pristopa že imamo. Naj omenim primer zastrubitev skripala v Salisburyju, v Združenem kraljestvu. tudi iz Francije in Nemčije so izgnali nekatere evropske uradnike zaradi tega in potem so sledile mednarodne sankcije. Še en pogoj za boljše vključevanje človekovih pravic je uporaba skupnih standardov, ne samo, da uspešno ratificiramo konvencije in pogodbe o človekovih pravicah na mednarodni ravni, ampak da zagotovimo, da jih tudi ustrezno izvajamo in to v pravem času. Pogodba o trgovini z orožjem. Tukaj ne gre samo za individualno odločitev držav članic, ker ima to globalne implikacije. Prav tako želim izpostaviti pozitiven vpliv na krepitev civilne družbe, tako v EU kot v sosedstvu. Vedno gre za ljudi in pri ljudeh se začnejo spremembe. Okrepiti moramo participativno vlogo civilne družbe in nameniti ustrezne vire za to, da bomo boljše, bolje zaščitili zagovornike človekovih pravic, tudi z instrumentom Evropske unije za človekove pravice in demokracijo. To je eden izmed zelo pomembnih instrumentov. In še bolj pomembno, vedno znova moramo natančno preučiti to, kar smo se že naučili iz preteklosti in izbirati najboljše prakse. Tako da bomo podpirali socialne, ekonomske reforme v državčanicah, tudi reforme na področju človekovih pravic. To je zelo pomembno sodelovanje na ravni EU in s državami članicami. Gospe in gospodje, sedaj pa brez nadaljnega. Prosim, da kar začnemo z razpravo. Zelo se je veselim. Pripričan pa sem, da bo naša izmenjava mnen pokazala skupne vrednote, ki moramo slediti za nadaljne sodelovanje na tem področju. Hvala lepa. Grazie, Petras. Abbiamo... Petras. Hvala, Petras. Imamo pol ure za razpravo v prvem panelu. Prosil bi kolege, ki se želijo oglasiti, da se držijo dveh minut. Tako je običajno v tem parlamentu, zato da imamo potem še čas za odziv naših gostov. Prvi na seznamu govornikov je uh, Moren Zerske. Izvolite. Good morning and um Dobr dan, hvala lepa za priložnost, da lahko spregovorim. Kar se tiče trenutnih ciljev, moram najprej priznati vlogo Irske, kar se tiče spogajanja tega. Najprej še nekaj povem glede Irske. Naša pomoč se osredotoča na revščino ne želimo ničesar v zameno in sodelujemo z nekaterimi najbolj ljubimi državami po svetu. Smo pa v edinstvenem položaju zaradi naše zgodovine, da to storimo. Nikoli, nikoli nismo bili tisti, ki bi kolonizirali, vedno smo bili kolonizirani. In torej, vemo, kako to je. Seveda je to zelo idealistično, človekove pravice, vendar pa potrebno je, da besedam sledijo dejanje. In vidimo včasih velika protislavja iz držav, ki govorijo o človekovih pravicah. Naj omenim nekaj izmed teh. Najprej mislim, da gre za pogodbo o orožju. Države EU in ZN krepijo trgovino z orožjem in to potem slabša razmerja na področju revščine, lakote in razselitve. In tukaj države EU v združenih narodih olajšujejo trgovino in tako malce katera država razvoja izgublja ogromne vsote denarja. Potem pa, kar se tiče podnebnih sprememb, še vedno ne počnemo tega, kar bi morali storiti glede podnebnih sprememb. In ko si ogledamo tudi agende, kar se tiče varnostne politike, vojske ne zmanjšujejo lakote in revščine in ne razrešujejo sporov, samo zaostrujejo jih. Pa vseeno vidimo to agendo za več denarja na varnostnem področju. In to smo videli tudi v sredozemlju. In sedaj seveda se sprašujemo, kje pa so človekove pravice, ko gledamo v sredozemlje. Zelo dobri smo pri besedah, pri ukrepih pa manj. Potrebno bo ukrepati, ne smemo biti protislavni pri naših politikah, ki jih skušamo izvesti, potem pa to tudi viramo. Seveda EU zelo pomaga, je donator pomoči, vendar pa moramo pogledati na vznoter. Nihče seveda ni popoln. Vendar pa mislim, da lahko storimo veliko, veliko več. Včasih se zdi, da govorimo kar vse prek, mislim pa, da se moramo bolj osredotočiti na pomembne stvari. Merci, monsieur le président. Uh, je rejoins... Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, Eh, lahko se pridružim temu, kar je delala jazka kolegica in povdarila bi eh, situacijo znotraj EU, ko vidimo razvoj neliberalnih, antidemokratičnih trendov v številnih evropskih državah. To kaže na to, da bomo teže sprejemali stališča v naši zunani politiki. Kako vi vidite te zelo zaskrbljujoče Eh, razvoja dogodkov v Evropi, v Rusiji, v evropskih državah članicah. Sveda lahko govorimo tudi o Egiptu, o Izraelu. Izrael je demokratična država, ki pa izvaja politike, s katerimi se ne spoštuje človeka pravice. V prejšnjih letih to ni bilo tako zaskrbljujoče. Zanima me vaše mnenje glede tega. Preda, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Pozdravil bi uh, našega nekdanjega kolega Starosa Lambrinidisa, ki je danes tu z nami. Nekaj besed glede vprašanja, ki smo ga slišali, glede tega, katero orodje ima najbolj naš parlament za spodbujanje človekovih pravic. Najprej imamo letno poročilo o stanju človekovih pravic, ki ga sprememo konec vsakega leta in naj povem, v preteklih letih smo vedno bolj podarjali vprašanje demokracije, kajti ne moremo govoriti o spoštovanju človekovih pravic zunaj okvira demokracije. Torej, tudi eh, let, letošnje poročilo, ki ga pripravil moj prijatelj Ostrovičius, se osredotoča ravno na to. In drugič naj spomnim, da vsak mesec sprememo resolucije o kršitvah človekovih pravic. To je nekaj um, unikatnega v Evropi in tega ni v nacionalnih parlamentih in morda bi lahko tu se o tem pogovorili z poslanci iz nacionalnih parlamentov. Vsak mesec v Strasburu to eh, naredimo, mislim pa, da nič kaj takega ne obstaja na ravni nacionalnih parlamentih. In tretjič, imamo tudi številne konference, ki jih tu eh, organiziramo, tu ali v Strasburu, o vprašanjih, ki zadeve pravice. To obstaja tudi v nekaterih državah članicah. V nekaterih državah članicah imajo takšne konference, takšne hearinge, vendar to ni povsod tako, če sledimo situacijo v naših nacionalnih parlamentih. In naj spomnim, da vsako leto podelimo nagrado Saharov za svobodo misli. Letos bo to nagrado dobil Oleg eh, Šencov, ukrajinski režiser, ki ga vsi poznate. In prav tako Evropski parlament opazuje volitve, imamo torej misije opazovanja volitev in tu vedno delujemo v okviru spoštovanja človekovih pravic. In tu sodelujemo tudi z našimi kolegi iz nacionalnih parlamentov v različnih formatih. In eh, z njimi sodelujemo tudi v okviru eh, OVSE, ko gre za volilne misije. Torej, nekatera orodja, ki jih imamo na voljo in zelo bi si rad izmenil z našimi kolegi, um, torej, ta delovanje, da vidimo, če bi lahko sinhronizirali delovanje Evropskega parlamenta in delovanje nacionalnih parlamentov. Gospod Preda, gospod Kan. Uh, Hvala lepa, predsednik. Naj najprej povem, kako fantastično vas je spet videti, Stavros. Hvala lepa za delo, ki ga upravljate in za vaše prizadevanja v vlogi kot posebnega poslanca EU za človekove pravice. Naj se odzovem na to, kar ste dali o Mandeli. Hm, Mandela tudi nikoli ni izgubil upanja in to je potem izražil tudi tako kot britanski slikar Watts. Več kot 50 držav po svetu je, ki so v vojni med sabo ali znotraj države in resnično nas skrbi, kako bomo delovali naprej. Če si ogledamo teme znanega delovanja Evropske unije, me resnično skrbi, da ko gremo naprej, da bodo nekateri trgovinski sporozumi, ki želimo zacementirati naše nedavne odnose, taki, da morda človekove pravice ne bodo na vrhu dnevnega reda. Ne želim imenovati držav, ampak nekaj primerov bom podal. Kitajska in Indija, dve veliki državi v razvoju. Če se gledamo, kaj se dogaja na kitajskem, tukaj v odboru za človekove pravice imamo veliki so predstavljeni, kršite človekove pravice, pripadniki Ugurov, potem pa Kašmir celo poslanci, ne smejo, ko pridejo v Indijo, oditi na kašmirsko stran Indije. To so zgodovinski spori, torej. In so ozemerski, kar se tiče Kašmire. Vendar pa, zakaj celotno zamisel miru med državami skušamo ohraniti, pravimo, da so človekove pravice tudi del tega, zakaj ne ločimo človekovih pravic, na teh dolgoletnih sporov, kjer potekajo kršite človekovih pravic. In potem bi rad torej vaš odziv na nekatere resolucije, ki jih sprejemamo. Kako se to ločevanje dolgoročnega reševanja sporov, pa tudi ločeno človekovih pravic, kršite človekovih pravic, ki se dogajajo vsakodnevno, lahko zagotovi? To je moje vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa, Barbara. Hvala lepa predsednik, hvala lepa za predstavitev. Za predstavitvi. Troje bi rada omenila. Najprej. Seveda smo imeli svetovalca ameriškega predsednika gospoda Boltona, ki je proti obstoja mednarodnega prava. Potem to prihaja tudi strani drugih vlad, ki pravijo, da ko mislijo, da so predstavniki svojih ljudi, so nad zakonodajo, nad zakoni in zakoni niso odgovorni. Tako da imamo torej različne agende, tudi vi, ko ste v Združenih narodih. In v Evropskem parlamentu smo v naših resolucijah, pa tudi v poročilu gospoda Ostrevičiusa, menili, da bi morali poleg vaših stališč, ki so zelo koristne, da se osredotočamo na človekove pravice, da bi torej morali imeti tudi posebnega poslanca EU za krepitev mednarodnega humanitarnega prava in prava na področju človekovih pravic. Biti moramo bolj proaktivni in to zahteva več podpore na mednarodni ravni. Upajmo, da bomo to imeli tudi v letnem poročilu in resnično upam, da bo Federica Mogherini to podprla. Drugič, v Evropski uniji vidimo, ko smo v Združenih narodih, da so naši regiji velike težave, da bi govorili da bi bili enotni. Zato smo vedno šokejši. Tudi pri vprašanjih, ki so resnično zelo pomembne, kot je globalni sporozum o migracijah, tudi tu imamo države članice, ki dejansko ignorirajo dejstva, kot so Avstrija, Polska in Mačarska in so se umaknile. Pravijo, da je to nova zakonodaja, to ni res, to je samo kompilacija obstoječih politik. Tako da mislim, da moramo uvideti, da šibimo našo regijo s tem. In potem tretjič, z ekonomskim vplivom pa so državni narodi zelo močni. To seveda ni se sa, slabo samo po sebi, vendar pa če bi lahko ukrepili povezavo med trgovinskimi preferencijali in pogojevanjem na področju človekovih pravic, bi to lahko delovalo bolje, morda, kot če samo govorimo o zakonodaji obstoječi, zakonodaji o človekovih pravicah, ko imamo zakonodajo o Janmaru, Vietnamu in Kambodži in upamo, da bodo države članice stroge glede tega. Hvala. Rebole Jensen. Hvala, gospod Jensen. Herzlichen Dank. Äh, Gospa uh... Jensen. Um... Hvala lepa. Nova sem tukaj. Hvala lepa za to razpravo. Rada bi uvedla še en vidik k tej razpravi. Ko govorimo o človekovih pravicah in zadanem delovanju, imamo v Nemškem Bundestagu program, ki ga izvajamo. To je program Poslanci ščitijo poslance, kar je konkreten pristop za konkretne primere zagovornikov človekovih pravic. Skušamo jih zaščititi. Vsak poslanec ima možnost, da prevzame posamični primer in lahko pomaga, naprimer pri izpustitvi zapora ali pri krepiti sodelovanja in tukaj sem želela omeniti ta program, kajti po mojem mnenju je to edinstven program globalno gledano in morda bi bilo možno tudi v ostalih nacionalnih parlamentih uporabiti to možnost, da ne bi torej izpostavili samo splošnega značaja človekovih pravic, zato seveda se zauzemamo globalno gledano, gledano naše politike, ampak da bi tudi imeli posamične primere, ki jih lahko povežemo z imenom in obrazom in to bi lahko zelo dobro povezali s tem splošnim pristopom. Hvala lepa. Honorable Tokes. Tokes. Ene kur. Tistat. Eh, Lambrindis. Hvala lepa spoštovani gospod Lambrinidis. Prisrčno pozdravljeni tukaj v našem krogu. Ste nekdani kolega. Pozdravljam vas. Pozdravljam pa tudi zelo prisrčno tudi poslanke in poslance iz nacionalnih parlamentov, še prav posebno iz Romunije in Mačarske. Naj zastavim tri vprašanja. Prvič. človekove pravice znotraj Evropske unije in varstva leteh, znotraj EU in izven EU. Pogosto smo v schizofrenih razmerah, ko branimo pravice Ujgurov, Tibetancev, veliko držav članic EU, pa naprimer tepta manjšinske pravice. Naprimer, tako je v Romuniji. Sem romunski mađar. Dobro bi bilo, če bi dejavnosti pod odbora in odbora za zonanje zadeve lahko uskladili, da bi v enaki meri ščitili pravice izven in znotraj EU. Potem pa ekonomsko vprašanje. Žal imam občutek, da Evropska unija bolj spodboja ekonomske interese in to na račun človekovih pravic, kar se tiče odnosov s Kitajsko, naprimer. Ujguri, naprimer, zelo trpijo. Pogosto samo gledamo križem rok. Po drugi strani pa so seveda ekonomski interesi pomembni in nismo dovolj dosledni, kar se tiče pravic tibetancev ali ujgurov ali kar se tiče pravic veliko drugih tretjih, v tretjih državah. Potem pa še tretje vprašanje, to pa je povezano z migracijami. Imamo sporozum Združenih narodov o migracijah. To danes smatramo za človekove pravice ko gre za pravico do migracij in priseljevanja. Ampak to je pravzaprav nekakšen fundamentalizem na področju človekovih pravic. Ne more biti človekova pravica, da zanemarjamo pravice evropskih državljanov, njihovo varnost in preko za njih poskrbimo za ekonomske migrante in zahtevamo spoštovanje človekovih pravic za njih. Seveda moramo sprejemati ljudi, spoštovati človekove pravice. Ampak kar se tiče ekonomskih beguncev, tukaj pa ne smemo iz tega izdelati zagotavljanja človekovih pravic. Vidimo, da imamo zelo veliko razprav, tudi kar se tiče sporozuma o migracijah za N. O tem se moramo pošteno, iskreno pogovoriti, to ne sme biti tabu tema. Ne smemo pa tudi meriti z dvojnimi merili. Hvala lepa. <clears throat> Hvala. In še zadnji govornik, eh, Sole. Uh, Hvala lepa, predsednik. Dobar dan. Tako kot eh, je mojih nekaj kolegov že omenilo, bi tudi sam rad izpostavil dejstvo, da nedoslednost med eksternimi in internimi politikami EU pomeni slabitev Evropske unije, kar se tiče zagotavljanja in zagovarjanja človekovih pravic po vsem svetu. Strinjam se z gospodom Lambrinidisem, da je verjetno Evropska unija tisti prostor, kjer so človekove pravice najbolj zaščitene, čeprav nekaj napak je, nekaj težav obstaja. Če se teh težav ne bomo lotili, potem bo to proti naši verodostojnosti, kar se tiče tega, da smo dejavni tudi izven Evropske unije. Nekateri kolegi so omenili druge primere, sam prihajam iz Katalonije in bi lahko zelo dolgo govoril o tem, kar se dogaja v moji državi. Kar se tiče političnih državljanskih pravic, danes, v tem trenutku, je že 400 dni sta Jordi Košar in Jordi Sanchez, dva politična in družbena aktivista v zaporu. 400 dni ni še bilo sojenja, ne vemo, kdaj se bo sojenje začelo in obsojena sta uporništva, zato ker sta organizirala mirne, množične, ampak mirne demonstracije v prid neodvisnosti Katalonije. Torej nekaj težav je tukaj v Evropski uniji. In potrebno se jih je lotiti, če želimo biti verodostojni v očeh sveta. Tukaj, v Evropskem parlamentu, se odločno zazemamo za to, da bi spostavili mehanizem, kjer bi na redni podlagi nadzirali implementacijo političnih in državljanskih pravic znotraj Evropske unije. Prejšnji teden v Strasburu smo sprejeli resolucijo, ki se zauzema za tak mehanizem. Če bi lahko vzpostavili kaj takega, bi ta stalni nadzor vsake države članice, kar se tiče spoštovanja človekovih pravic, olajšal naše naloge in delovanje, kar se tiče zaščite človekovih pravic tudi izven EU. Hvala lepa. Bene. Dobro. Ima ta 4-5 minut vsak za odgovore na, na vprašanje. Petra, si izvolite. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za vaša mnenja in vprašanja. Naj začnem na začetku. Irska poslanka. cenim razvojno politiko Irske, kar se tiče veliko držav, vendar pa mislim, da moramo vsi skupaj izboljšati razvojno politiko in njeno učinkovitost, zato da bi dosegli končne cilje in morda ustvarili tudi neko samozadostnost v teh državah. In to je namen razvojne politike. S tem moramo nadaljevati verjetno še dolgo, ampak naš cilj je, da postanejo ti narodi samozadostni. Strinjam se s tem, kar ste dali glede varnostnih razmer, da se je na tem področju marsikaj spremenilo. Ampak, bodimo iskreni, varnost je spet na evropskem dnevnem redu. Imamo vojne in konflikte v Evropi. Kar nekaj desetletij tega ni bilo, ampak zdaj se je to vrnilo. In s tem se moramo soočiti. Ne moramo dovoliti, da bi se stvari odvijale samo po diktatu nekaterih. Gre tudi seveda za ozemljsko soverenost. Če nekateri voditelji sosedom pravijo, meje mi niso mar, manj mi je za ljudi. Potem, seveda, je to nekaj, neko sporočilo in to moramo rašifrirati in dobro razumeti. Prez varnosti ne bo razvoja, ne bo trgovine, ne bo sodelovanja. Seveda moramo storiti vse, kar je v naši moči, da se lahko zanesemo na mednarodne sporozume in da zahtevamo tistih, ki kršijo določbe, kar se tiče varnosti, da se umaknejo in da se stvari vrnejo v običajne tirnice. Bomo pa videli, koliko časa bo to trajalo. Potem pa še nekaj razvoja dogodkov, ki nas skrbijo. Že kar nekaj časa so standardi človekovih pravic nekaj, na kar gledamo kot na nekaj mednarodnega, globalnega. Ampak v tem trenutku vidimo poskus, da bi vzpostavili nekakšne nacionalne ali regionalne standarde človekovih pravic. Veliko voditeljev v nekaterih regijah poskuša napadati univerzalnost človekovih pravic in pravijo, o, to pa ni za nas. Najti moramo nekaj bolj prikrojenega za nas. Kejovske pravice niso za nas, pravice žensk tudi ne, imamo naše lastne tradicije, medijska svoboda ni za nas, to lahko bolje nadzorujemo sami. Torej, no, to vse je napak, če gremo v to smer. Potem ne smemo spremati nacionalnih ali regionalnih standardov na področju človekovih pravic. Potrebno se je zauzemati za univerzalne pravice, kolikor se le da. In ruski primer je v tem pogledu resnično specifičen. Nikoli ne bom sprejel z ruskega stališča, kot poskus izvoza ruskih standardov na vzven, še pa posebno v svoje sosedstvo, ker nimajo pravice do tega. Morajo spoštovati mednarodne standarde in potem, če jih bodo, se jih bo spoštovalo. Pogojevanje. Kolegice in kolegi, ta beseda mi je vedno bolj všeč. Bistvenega pomena je. Bolj moramo povezovati ekonomske, trgovinske politike in ekonomsko sodelovanje s tretjimi državami, zato da bomo vključili človekove pravice, vidike človekovih pravic in pogojevanje v naše sporozume na bolj učinkovit način. To, kar smo upazili nedavno v primeru Kambodže, naprimer, smo verjetno bili pre plagi in predolgo pretiho. Leta smo zanemarjali negativne rezultate v Kambodži. Ko pa smo prišli skoraj do točke, ko da ni več venitve, ko so vse opozicijske stranke prepovedane, ko ni več neodvisnih medijev, skoraj da, potem pa se obrnemo k pogojevanju in k sankcijam. Verjetno bi morali bili sprejeti prav ločitev že prej. To bi pomenilo veliko vrednost. Še en primer, ki ga je potrebno spostaviti, pa je naslednji. Nedavno smo sprejeli nekoliko nepopularno odločitev, kar se tiče Moldavije, kot eh, država, s katero imamo pridružitveni sporozum. Zamrznili smo makrofinančno podporo 100 milijonov evrov, zato ker nismo videli spoštovanja demokratičnih standardov. To je ne popularno, ampak kaj je bila potrebna odločitev? Kajti vse politične stranke in civilna družba dobijo jasno sporočilo. Politika Evropske unije ne temelji samo na trgovini, trgovinskih interesih, ampak tudi na vrednotah. In dokler je to tako, predstavljamo veliko mehko ekonomsko silo globalno gledano naj izpostavim primer Nemčije, poslanci za poslance, to je zelo pomembno. Včasih lahko rešimo s tem celo življenja in celo demokracije v določenih državah. Kaj pa, če bi nam podali pisni predlog za tako izkušnjo, preden se sestanemo? To bi bilo dobro, da bi torej imeli tak poskus deljenje najboljših praks, vsako kratko se sestanemo. Se pa veselim nadaljnega sodelovanja v naslednjih letih, ki prihajajo, kajti resnično vidim veliko vrednost v tem. Hvala lepa. Stavros. Hvala, Stavros, izvoli. You, Antonio. Hvala, Antonijo. Opazil sem, da so se številna vprašanja navezovala na notranjo situacijo v Evropski uniji, kar zadeva človekove pravice. To je posem razumljivo in vsi, ki ste to izpostavljali, ste povezovali našo vredostojnost eh, na notranji ravni in vredostojnost eh, v zunanjem delovanju. In tu imate prav, tu obstaja povezava ni to v središču eh, naše pozornosti v tem pogovoru, niti to ni del mojega mandata, da se ukvarjam s vprašanjem človekovih pravic v Evropski uniji, tako da mi upam lahko oprostite, če se ne bom spuščal v podrobnosti, ampak na podlagi svojih izkušenj bi nekaj zadev izpostavil, ker mislim, da so zelo pomembne. Res imate prav, eh, soočamo se z izzivi tudi, kar zadeva demokracijo v človekovih eh, pravicah v uh, Evropski uniji in to se dogaja že do desetletja. To so pomembni izzivi in z njimi se moramo soočiti. To, tega nikakor ne želim odriniti na stran. Lahko pa vam zagotovim, da na podlagi potovanj po svetu vidim, da uh, kadar prihaja do kršitev demokracije, se dogajajo resne stvari in to nima nobenega opravka s tem izzivi, s katerimi se soočamo mi, kot demokratične družbe, to nas sicer šokira, ker je to nasprotjo z vrednotami, na katerih smo osnovani, ampak v drugih delih sveta bi bila to neke vrsta šala, glede na vse, kar se dogaja, eh, v, v boji, samovoljno mučenje, eh, omejevanje delovanja, eh, onemogočanje dostopa do spleta, do medijev. Tako da ne smemo tu stvari eh, enačiti. Na to se bom vrnil. Eh, to je nekaj zelo zahtevnega, s čimer se soočam vsak dan pri svojem delu. Kajti, kot sem dejal, naše kršitve človekovih pravic na notranji ravni so zelo pomembne in eh, obravnava teh kršitev je za nas ravno tako pomembna, kot je promoviranje človekovih pravic po svetu. Vendar pa je pri tem potrebno upoštevati tudi, da ko se soočamo z notranjimi izzivi, ne smemo na noben način pasti v še eno past, eh, da namreč nasplošno izgubimo upanje v človekove pravice. Včasih, ko govorimo o tem, kaj nas eh, čaka na domačem terenu, eh, skoraj zapademo nek brezup uh, imamo, oziroma dajemo vtis, da nič ne deluje, niti v Španiji, v Grčiji, na Mačarskem, na Polskem. Poglejte, kaj se dogaja v Nemčiji, kaj se dogaja na Nizozemskem. In uh, prav je, da na to upozarjamo, ampak če zaradi tega dobimo občutek, kot da pravzaprav niti nimamo pravice, da bi obravnavane kršitve človekovih pravic pri drugih, če eh, situacija je brezupna povsod, ravno To želijo tisti največji kršitelji človekovih pravic po svetu, želijo nas razdeliti pri vsaki temi, vsak dan tudi z lažnimi novicami in raznimi kampanjami, zato da bi zagotovili, da se bomo sprli med seboj, da bomo izgubili upanje, da bomo začeli razmišljati o tem, da so človekove pravice nepomembne. In eh, v New Yorku smo poskušali doseči ravno nasprotno, ravno nasprotno zgodbo smo poskušali stkati. Čež nihče ni uh, popoln, ampak ko je uh, Peru v 17 letih znižal stopno revščine s 50 odstotkov na 22 odstotkov in to so storili z vključevanjem eh, nevladnih organizacij, sindikatov in drugih na demokratičen način, ne da bi bile kršene pravice kogarkoli. Eh, in eh, ko so zagotovili, da se je na ta način revščina zmanjšana, to je vzor, ki mu je potrebno eh, slediti. To je nekaj drugega, kot to, kar se dogaja na kitajskem, kjer odpravljajo revščino tako, da kršijo pravice na vseh koncih. In element, ključen element našega dela je, da zagotovimo, da se ne ujamemo v te pasti. No, v istem kontekstu eh, lahko rečem, ja, imamo težave znotraj Evropske unije, ki časih, vsaj tako se zdi, eh, Eh, da eh, so sorodne. Nekdo je omenil Rusijo in ne bom govoril o tem, na kakšni ravni so različne kršitve, ampak lahko vam povem, da to, kar sem videl v eh, Rusiji v zadnjih letih, je sistematično zatiranje kakršnega koli glasu, ki opozarja na človekove pravice v tej državi. To, kar se dogaja v Evropi, pa je svoboden Evropski parlament, kjer vsi uh, Eh, evropski poslanci, nacionalni poslanci lahko vsak dan opozarjajo na kršitve človekovih pravic. V evropskih institucijah imamo procese, eh, v katerih se sprožajo določeni postopki na podlagi evropskih pogodb zoprt države, za katere sumimo, da kršijo temeljna načela v Evropski uniji. Tega ne vidite v Rusiji ali v drugih delih sveta. Torej, sem zaskrbljen, vsak dan me skrbi, kar se dogaja pri nas. Ampak tu se ne smemo ujeti v past. Potem drugič, vprašanje razvoja in trgovine. Eh, nekdo je, oziroma nekateri ste omenjeni GSP. Kaj je GSP? Marsikdo to pozna, to je nekaj, o čemer veliko krat govorimo, pa nihče ne ve, kaj pravzaprav to je, zakaj v bistvu gre. Gre za to, da državam po svetu pravimo, da jim bomo omogočili, da njihovi proizvodi pridejo v Evropsko unijo brez kakršnih koli tarif, vendar pa je to povezano s pogojem. In morda se sprašujete, kakšen je ta pogoj? je to, da bodo evropejci zahtevali, da tudi lahko izvažajo svoje pomaranče brez tarif ali želijo pripeljati evropska gradbena podjetja v državo, da bodo eh, prevzela velike projekte. Kakšen je eh, pogoji teh ciničnih evropejcev, da nam omogočijo eh, prosto trgovino. No, odgovor je, pogoj je ta, da morate izvajati vse mednarodne listine z področja človekovih pravic in delovnih pravic. To je pogoj, ki ga vključuje GSP. Edini pogoj je, da države, ki so deležne svobodne trgovine, mora podpisati, ratificirati in uh, eh, preveljivo izvajati. Uh, človeške, človekove pravice, konvencije, organizacije dela, eh, socialne pravice in tako dalje. Katera druga regija na svetu še tako eh, v središče svoje trgovine postavlja človekove pravice? Je enostavno izvajati te pogoje? Nekakor ne. Eh, kajti v tem svetu so tudi številne druge države, eh, ki imajo denar in ki so pripravljene omogočiti dostop do trgov po ceni na račun korupcije tujih vlad. Ne gre za to, da smo edini, ki imamo v rokah ekonomsko vzvodje. Eh, mi to izvajamo na pozitiven način, marsikdo to vsak dan počne na negativen način in vedno moramo pogledati, kako lahko na najboljši način izvajamo vse te obveznosti eh, in s tem se ukvarjamo vsak dan. Govorimo o tem, kako pozitivno uporabljati svoje ekonomsko vzvodje, ne da bi izgubili določene države na račun eh, negativnežev, ki uporabljajo ta vzvodje. Na drugačen način. To je del naše politike. Varnost je tretja točka. Ja, dolgoročni mir in kratkoročne kršitve človekovih pravic se morda zdi, da so v nasprotju, ampak mi tega ne vidimo tako. Pravzaprav v Evropski uniji imamo nek seznam eh, preverjanja, eh, ki služi temu, da s preprečevanjem kršitev preprečujemo konflikte če pogledate po svetu danes, boste videli, da ni nobenega krvavega konflikta, eh, ki je v teku, do katerega ne bi prišlo zaradi kršitev temeljnih človekovih pravic, ki niso bile pravočasno obravnavane. Eh, in ni nobenega spora, ki bi ga lahko rešili, ne da bi eh, se ukvarjali s kršitvami človekovih pravic, ki so podlaga za te konflikte človekove pravice niso nekaj ločenega od zagotavljanja miru, ne, so v srčiki teh politik in to je nekaj, s čemer se ukvarjamo vsak dan. Nekdo je omenil davčno nepravičnost. Vsekakor, če obravnavate neenakosti, tako ekonomske in socialne, kot tudi politične, Eh, to je ključnega pomena. Vedno znova sem frustriran, kadar vidim ljudi, ki jih poznam, pa jim je vseeno za neenakost, za vključevanje in se predstavljajo kot zagovorniki tistih, ki so porinjeni ob stran, ki so uh, zapuščeni. Uh, pravijo, da zagovorniki človekovih pravic eh, so tisti, ki jih zanimajo samo posamezniki, eh, izolirane skupine. To je nepravično. Ampak eh, naša skupnost človekovih pravic mora ponovno zmagati v tej bitki. Dejansko izgubljamo, že nekaj časa izgubljamo verodostojnost, tisto blagovno znamko, ki je bila povezana s človekovimi pravicami in jo moramo oživiti. Eh, zaključil bom počasi, žal ne bom uspel odgovoriti na vse. Antonijo, eh, odlično vodiš delo tega odbora. Zelo sem ti hvaležen za tvoje delo, za to, da si stalno v stiku z vsemi našimi institucijami, za to, da vedno znova tudi v službi za zunanje delovanje in drugih institucijah slišimo, kaj pravijo poslanci in Petras. Resolucije o človekovih pravicah so eh, ključen element dela Evropskega parlamenta in prav je, da imate razprave, kompromise, preden zadeve pridejo na plenarno zasedanje in tu ima eh, vaš odbor ogromne zasluge in to je zelo pomembno delo. Pomembno je, da. Eh, Evropska unija govori z enim glasom, ko gre za človekove pravice, vedno izpademo šipkejši, kadar nam to ne uspe. In tudi glas Evropskega parlamenta je tu, eh, po mojem mnenju, vodilni. Najlepša hvala in upam, da boste tudi v nacionalne parlamente prenesli to pomembno sporočilo poskušam se osredotočiti na pozitivne vidike in hkrati uh, eh, govorimo o tem, kako se borimo proti vsemu negativnemu. Deloma to počnem, ker smo vsi politiki in deloma to počnem zato, ker razumem, da tudi v vaših parlamentih, kot v Evropskem parlamentu, se bodo politiki osredotočili na posamezna vprašanja, če imajo občutek, da je politično koristno, da se s tem ukvarjajo, ne samo za nje, ampak če obstaja tudi upanje, da lahko kaj spremenijo. Nihče se ne želi eh, lotevati nekih ne, eh, brezupnih situacij, nekih eh, področji, kjer gre za en poraz za naslednjim. Ampak pri človekovih pravicah se to ne dogaja, na to vas želimo pozoriti. Prav je, da smo kritični tudi do nas samih ampak eh, milijoni ljudi po svetu gledajo na Evropsko unijo in imajo pogled, na katerega smo mi že pozabili. Mi se pogosto sredotočamo na vse tisto, kar je negativno. Uh, ampak marsika je zelo dobro, lahko bi bilo bolje, ampak za marsikoga po svetu smo mi tisti, ki nam je uspelo iziti iz krvavih spopadov, iz sovraštva in zgraditi najbolj mirno in uh, najbolj. Uh, tudi učinkovito in uspešno področje na svetu. Torej, ne smemo teh ljudi razočarati, bodimo dosledni, osredotočeni, verodostojni vsekakor, ampak razumeti moramo, da politično gledano eh, človekove pravice niso neka izgubljena bitka, so izredno pomembno področje, zato tu moramo kaj spremeniti. Najlepša hvala. Thank ja. you. Thank you. Thank you, Stavros. Najlepša hvala, Stavros. S tem zaključujemo s prvim krogom in gremo v drugega, tako da kar prosim govornike iz eh, drugega omizja, da se mi pridružijo na odru. Gospe in gospodje, spoštovani gostje, spoštovani evropski in nacionalni poslanci in poslanke, nadaljujmo, nekoliko že zamujamo, tako da bomo zato morali nekoliko skrajšati svoje prispevke. Vodoma naj vam povem naslednje zdaj prehajamo splošne ravni človekovih pravic na specifičen sektor, namreč osredotočili se bomo na poslovni svet in človekove pravice. Gre za praš, področje, o katerem je govora na številnih ravneh in v številnih forumih. Marsikdo želi zagotoviti, da bi tudi v poslu vse spoštovali človekove pravice. Po mednarodni zakonodaji imajo države dožnost preprečevati eh, in obravnavati kršitve človekovih pravic strani družb, eh, zlasti, kada družbe delujejo na mednacionalni eh, ravni oziroma na čezmejni ravni. Številne države se tega lotevajo z novo zakonodajo. Naj omenim samo nekaj primerov, naprimer francoski, nizozemski in britanski parlament so na tem področju sprejeli novo zakonodajo. Na ravni Evropske unije obstaja vrsta zakonodajnih aktov, eh, ki tudi vključujejo eh, zahteve za evropska podjetja, zahteve do skrbnega ravnanja na področju človekovih pravic, vključno z delovnimi pravicami. Ampak obravnava kršitev človekovih pravic v poslu eh, terja več kot zgolj prizadevanja posameznih držav eh, in se ne more omejiti na posamezne sektorje. Potrebna je mednarodna zakonodaja, ki bo zagotovila, da bodo poslovne družbe spoštovale človekove pravice, ne glede na to, kje delujejo. Naj omenim dve pobudi Združenih narodov na tem področju. Najprej je tu uh, Eh, so tu prostovoljna vodila eh, za poslovanje, ki so bila sprijeta leta 2011, v katerih je jasno zapisano, da ima tudi zasebni sektor dožnost spoštovati in ščititi človekove pravice, eh, ter da je potrebno zagotoviti pravna sredstva za popravo človekovih pravic, ne glede na to, ali so vlade pripravljene ali predane temu, da rešujejo te kršitve. Potem pa je tu še medvladna delovna skupina za pripravo mednarodno zavezujočega instrumenta za mednarodne korporacije, ko gre za človekove pravice. Ta skupina eh, si prizadeva sprejeti zavezujoč sporazum in je četrtič zasedala od 15. do 19. oktobra letos. Gre za mednarodni proces za izdelavo mednarodno zavezujočega pravnega instrumenta za mednarodne korporacije in druga podjetja na področju človekovih pravic. In ta prizadevanja podpira tudi Evropski parlament ki je 4. oktober letos sprijel tudi resolucijo o, prispe, o evropskem prispevku k temu instrumentu. Menim, da Evropska unija in države članice eh, so v enkratnem položaju, da prevzamejo globalno vodilno vlogo na tem področju in da kot prve uvedejo eh, skrbni pregled področja človekovih pravic v poslovne verige. V okviru eh, drugega omizja bomo torej govorili o spoštovanju človekovih pravic v poslovnem svetu. Eh, z nami so govorniki iz poslovnega sveta, Hkrati pa je z nami tudi predstavnik delovne skupine UZN, ki pripravlja zavezujoč instrument. Najprej je z nami gospa Magbole Šahan, ki je direktorica pravnega oddelka Mednarodne konfederacije sindikatov in ki se ukvarja tudi z vprašanji povezanimi z mednarodnimi delovnimi standardi. Izvolite, gospa Šahan. Uh, Najlepša hvala za uvod in hvala, da ste povabili našo konfederacijo, da spregovori o tej zelo pomembni temi. Zastopamo 207 milijonov delavcev po svetu. Boj za dostojno delo in dobavne verige je ena od najpomembnejših bitk za sindikate dan danes. Trenutni model globalizacije eh, izključuje v vedno večji meri pravice delavcev in se osredotoča na koristi za korporacije. Dobički korporacij gredo na račun delavcev in dobavnih verig majhno število korporacij ima v rokah neomejeno moč, 80 odstotkov globalnih dobičkov eh, ima v rokah 10 odstotkov delniških družb. Te družbe pa so odvisne od delovne sile, od katerih ima samo 60 odstotkov formalno zaposlitveno pogodbo. Naša preiskava je eh, razkrila, da 50 največjih eh, družb na svetu samo 6 odstotkov svojih delavcev neposredno zaposluje. 94 odstotkov delovne sile pa je skritih v sencah globalnih dobavnih verik. Večina teh delavcev je ujetih v negotova, nevarna delovna mesta eh, z slabimi plačami in dolgimi delovnimi časi. Pogosto prihaja do neformalnega dela, prisilnega prisilnih nadur in celo suženstva. Letos praznujemo 70-letnico Univerzalne deklaracije človekovih pravic, Mednarodna organizacija dela pa bo v kratkem praznovala stoletnico. Oba ta instrumenta si prizadevata za dostojne plače in eh, deklaracija ILO predvideva celo, da je mogoče mir doseči samo na podlagi socialne pravičnosti. Eh, 88 odstotkov delavcev eh, po naši raziskavi ne zasluži dovolj za preživetje. In eh, tudi v sorodni raziskavi Corporate Human Rights Benchmark so prišli do podobnega rezultata. Vendar pa nobena globalna družba ni pripravljena zagotavljati ustreznih plat za preživetje samo v treh odstotkih primerov je prišlo do eh, ustreznih rešitev, kadar so, so bile ugotovljene kršitve. Torej, pravzaprav nekih ukrepov na tem področju pravzaprav ni multinacionalke delujejo z pogodbenimi razmerji v neki nepregledni mreži, zato lahko ostajajo neodgovorne in se izogibajo odgovornosti v takih primerjih, ko prihaja do kršitev. Istočasno pa imajo delavci težave pri zagotavljanju pravice oziroma pri iskanju pravice, že ko gre za lokalne družbe posledica tega je, da delavci in njihove družine izgubljajo upanje in zaupanje ne samo v globalizacijo, ampak tudi v načela demokracije. Večina ljudi želi, da bi bile zagotovljene delovske pravice podlaga za svetovno trgovino. 90 odstotkov ljudi si želi pravila, po katerih bi bile mednarodne korporacije v večji miri odgovorne za boljše plače in pogoje. Kot Sindikati se borimo za minimalne plače in kolektivna pogajanja, za varnejše pogoje dela, za eh, formalizacijo neformalnega dela in za bolj urejene dobavne verige. Potrebni pa so nujni ukrepi eh, za to, da to zagotovimo tudi v okviru globalizacije. Nekateri ste svarili pred. Uh, pretirano regulativo, vendar pa na tem področju še vedno potrebujemo mednarodno zavezujoče sporazume in eh, zakonodajo. Eh, in o tem mislim, da bodo govorili tudi nekateri mm, govorniki, ki mi bodo sledili v tem panelu. Najlepša hvala. consultant in ethical business and sustainability. Gre za etično poslovanje, uh, bo nekaj o tem spregovoril gospod Kano, ki je direktor Business Development iz Španije. Izvolite, hvala. Hvala Evropskemu parlamentu za uh, vabilo in za to, da jim boste prisluhnili. Uvodoma bi rad povedal, da uh, predstavljam posvetovalno podjetje, ki pomaga evropskim družbam pri izvajanju smeri zgled človekovih pravic. Želimo pomagati vodstvu, da najde načine spoštovanja človekovih pravic. Imamo stranke v finančnem sektorju, kmetijskem sektorju. Uh, in drugih sektorjih, eh, zlasti ki sodelujejo z Latinsko Ameriko. In pogosto gre za to, da želijo podjetja ustvariti etične okvirje, s katerimi lahko spoštujo človekove pravice. Naša vizija temelji na praktični perspektivi, torej gre za eh, evropske družbe, ki delujejo v zapletenih okoljih, kot je Latinska Amerika torej ne, ne predstavljam stališč naših eh, strank, temveč eh, želim predstaviti naše izkušnje in predstaviti težave, s katerimi se soočajo evropske eh, družbe, ko delujejo v, tem, v te, takšnih kontekstih in kako težko je pripričati druge družbe in kako pomembni so civi, drugi akteri, recimo Evropski parlament, nacionalni parlamenti, zato da se spodbuja izvajanje javne politike, ki potem spodbuja družbe k izvajanju človekovih pravic. Eh, pomembno je, da v okviru dožne skrbnosti gremo onkraj tega, kar je obvezno. V postopkih dožne skrbnosti znotraj evropskih družb je eh, torej še več stvari, ki gredo onkraj tega, kar je zakonsko eh, obvezno. Zlasti, ko gre za kapitalske trge, ki. Eh, ustvarja dobičke in eh, evropske družbe se morajo torej eh, odzivati na vprašanja vlagateljev in to dejansko je, da se tudi, dejansko dejstvo, da se tudi delovni trg spremenja zlasti, zato ker milenici menijo, da je zelo pomembno etično delovanje, zakonodaja in javna politika v nekaterih državah se spreminjajo in tudi tu je pomembno uh, tudi uredba o spoštovanju, um, uredba o zagotavljanju um, varnosti vsem pa, kar je zelo pomemben vzvod in pomemben način, uh, torej kako se bližati. Uh, družbam je, da jih usposabljamo, da jim konkretno povemo, za kakšne zlorabe gre, ne pa da govorimo zgolj o abstraktnih abstraktni kršitvah človeške pravic. In pomembno je vplivati na določene akterje, glede družbo, da, da, da vedo, zakaj je pomembno spoštovati človeške pravice. In Zdi se, da poslovodstva vedno bolj razumejo, da je pomembno človek, da spoštovanje človekih pravic in pomemben je aktivizem tudi znotraj podjetij. Torej, eh, družbena odgovornost znotraj družbe je kot nekašna nevladna organizacija, ki potem pritiska eh, na pogajanja, ko gre za ta vprašanja. pomembno je vedeti, da so za nas družbe ključnega pomena in naj predstavljam določene izzive, ekonomske izzive, s katerimi se soočajo družbe pri izvajanju dolžne skrbnosti, ko je zašlo kaj pravice. Prav tako postaje določeni kulturni izziv znotraj družb. Ko gre za ekonomske izzive, naj povem, da obstajata dva uh, eh, velike izziva. Prvič, izboljšati je treba informacije, ki jih ima na voljo družbe boljša kakovost informacije povezana z informacijami, ki jih dobivajo glede velikih projektov. Tako lahko bolje razumemo situacijo. To je, torej, relevantno je videti širšo sliko, ne le zlorab, temveč, eh, recimo, moramo slediti nek velik projekt, kot je recimo izgradnja jezov v Braziliji in pri tem projektu je prišlo do izboljšanja oziroma do boljše ozavešč, ozaveščenosti glede tega in to je tudi pomembno tudi za kasnejše delovanje uh, družb. Prav tako je treba izboljšati uh, vodenje držav, kjer delujejo mm, družbe. To je upoštevno, moramo pravilno razumeti države, kot so Mehika, Brazilija, Kolumbija, Argentina mora, družbe potrebuje imeti konkretne informacije za to, da bolje razumejo uh, dileme, s katerimi se spopadali v teh v okoljih. In vsemi temi informacijami, uh, vse te informacije mora biti na voljo trgu. Torej, če uh, eh, akteri ne vedo, zakaj gre, potem to ne bo nikoli del uh, razmisleka. In vlagatelji, analitiki vedno bolj vključujejo uh, vprašanje človekih pravic, vendar so pri tem preveč normativni, ne zavedajo, kaj se dejansko dogaja v konkretnih kontekstih. Zato je uh, nujno, da imajo na voljo potrebne informacije. Če lahko še zaključim, če dovolite. Znotraj družb obstajajo različne kulturne perspektive. In tista, ki jo moramo smeti, je perspektiva usklajenosti. Iz usklajenosti moramo iti v spoštovanje človekovih pravic. Družbe se želijo predvsem zaščititi zlasti svojo odgovornost, ne pa človekovih pravic. Torej, to spremembo perspektive je treba doseči, to je ključnega pomena. S tem bi lahko zaključil. Hvala lepa, gospod Kano. Sedaj pa gospod Dominik Poitier, član odbora za ekonomske zadeve pri nacionalni zbornici iz Francije. Hvala, da ste prišli. Izvolite. Si. Hvala za vaše vabilo in dobrodan vsem skupaj. Zelo me veseli, da sem lahko danes tu ko praznujemo obletnico splošne deklaracije človekovih pravic, torej gre za boj, ki je tudi potekal znotraj Šandovskega parlamenta in uh, spomladi smo vendarle sprejeli zakon, ki je sedaj zelo pomemben glede dožne skrbnosti, uh, glede matičnih družb, ko gre za njihove podružnice. Ta eh, zakon je posledica dolgega boja In uh, številne nevladne organizacije so tu uh, eh, sodelovali, pri tem so sodelovali sindikati, uh, akademiki, poslanci iz, z, z, in uh, vsakeč smo uh, se torej lotili te teme zelo široko, tu je dolga borba in uh, podjetja so bila zelo proti. Uh, in neoliberalci so bili proti, vendar eh, na koncu je vendarle prišlo do mobilizacije parlamenta in civilne družbe in na koncu je prišlo do prave demokratične zmage za našo državo, pa morda tudi onkraj naše države. Zakaj gre? Gre za to, da se prepreči, kot to predlaga eh, OZN in druge mednarodne organizacije, da se preprečijo zlorabe človekovih pravic in okolja in sedaj smo priča tudi temu, da se eh, zloraba okolja šteje kot tudi zloraba človekove pravice, ker se s tem krši človeštvu in vse gre tu za skupno hišo, v kateri vsi živimo. To je skupen boj in pomembno je, da eh, naši parlamenti obravnavajo okolje in človekove pravice kot eh, nekaj skupnega, nekaj povezanega v demokratičnem procesu. Ta zakon prvič eh, eh, omogoča sodniku, da ukrepa na nacionalnem območju in prvič omogoča, eh, da se zahteva razkritje te nevidne meje med nalogodajalcem in izvajalcem, ki je na drugem koncu sveta. Naj gre za živila, naj gre za druge izdelke, naj gre za elektroniko, naj gre za javna dela. Odgovornost nalogodajalca je sedaj uh, eh, vzpostavljanja s pomočjo tega načrta za dolžno skrbnost. Torej, uh, uh, družbe so sedaj odgovorne tudi za to, kar naročajo na drugem koncu sveta, zato da preprečijo kršitve človekovih pravic in ogrožanje okolja. Človekove pravice in okolje uh, se mora varovati skladno z načeli uh, Združenih eh, narodov. Torej, tu gre za načela in francoska zakonodaja želi izvajati ta načela progresivno in eh, družbe, ki imajo 100 eh, mil zaposlenih, 100 eh, tisoč zaposlenih so sedaj predmet te zakonodaje. Torej, tu bomo začeli z največjim podjetji, torej gre za največje multinacionalke, naj gre za francoske multinacionalke ali pa multinacionalke, ki imajo velike podružnice v naši državi. Ta zakon vzpostavlja tretji, tretjo pot, eh, ko gre za eh, globalizirane eh, dobavne verige. In gre za to, da ne gre več za um, mehko zakonodajo, kaj ti uh, dr družbe morajo izvajati to zakonodajo in morajo uh, same uh, torej, so, torej so zakonsko obvezane, da uh, ugotavljajo, s kakšnimi tveganji se soočajo in kako najti rešitve in sodnik eh, mora pročiti eh, možnost eh, njihovega, njihove ocene tveganja. Torej, in kdo lahko toži, kdo bi lahko toži multinacionalko, ki ne Ne, ki ni izvedla skrbnega pregleda. Kdorkoli, ki je žrtev ali drugoli je udeleženec takšne zlorabe, tudi eh, sindikati, nevladne organizacije in tako naprej. In eh, družbo se lahko obsodi, zato ker nima načrta za, za dolžno skrbnost in če pride do zlorab, je oteževalna okoliščina to, če družba ni imela vseznega načrta in to bo tudi otežilo oziroma povečalo njihove kazni. Torej, s tem smo tudi presegli vprašanje ekstrateritorijalnosti in tu gre torej za solidarno suverenost, želimo upoštevati interese tisti, ki so na drugem koncu sveta. Ta zakon je bil sprejet leta 2017 in od 1. januarja 2019 se bo že vzpostavila sodna praksa, ker bo takrat ta zakon začel uh, veljati. In uh, ta zakon je navdih za delo delovne skupine pri OZN, prav tako tudi druge države članice se navdihujejo z tega zakona in obstaja velik interes za ta zakon. In naj povem za konec, da je to. Eh, zakon, ki eh, se želi boriti proti tudi dačni, dačnemu, dačnim utajam in to je zelo pomembno, torej tudi v okviru globalizacije. Hvala. Hvala, gospod Popovatje. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo eh, gospodu senatorju Manuelu Altavi, član odbora za uh, ekonomske zadeve pri uh, španskem senatu in predsedniku odbora za pravosodne zadeve v eh, senatu v Španiji. Ja, Hvala. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani kolegi, kot veste, junija 2014 sta Ekvador in Južna Afrika podala pobudo, da bi pripravili mednarodno pogodbo glede um, družb in človekovih pravic. Tu je bil. To je bila prelomnica za človekove pravice. V Španiji je svet ministrov 28. julija 2017 sprejel načrt, akcijski načrt za družbe in človekove pravice. In na podlagi smernic Združenih narodov glede podjetij in človekovih pravic. Opravili smo številna posvetovanja, sodelovali so predstavniki javne uprave, družb, civilne družbe in prva faza je trajala dve leti, potem pa smo imeli fazo mm, medministrskega usklejevanja. To je potekalo v nekdanjih eh, mesecih. Vpliva, oziroma upoštevali smo smernice Združenih narodov in svet je sprejel Eh, resolucijo junija 2014, to je resolucija 74 Sveta za človekove pravice. Načrt izpostavlja zavezanost Španije za zaščito človekovih pravic pred podjetniškimi dejavnostmi, ki bi lahko negativno vplivali na človekove pravice. Uh, Španija ima s tem, eh, je s tem v skupini držav z najboljšimi praksami. Prav tako želimo okrepiti konkurenčno prednost španskih družb v okviru eh, spoštovanja človekovih pravic. Načrt, tako je tudi izredno zapisano v načrtu, je pravzaprav nekaj, kar je stalen proces. Eh, trajal bo tri leta do julija 2020 in vključuje urodja za izpopolnitev tega načrta in ustvarjena je bila tudi komisija za spremljanje izvajanja tega načrta. Zunanje ministrstvo, Evropska unija in oziroma ministrstvo za zunanje zadeve za uh, Evropsko unijo in sodelovanje je koordinator izvajanja tega načrta. S tem načrtom se želi ozaveščati in usposabljati na področju človekovih pravic eh, s pomočjo subvencioniranih programov na tem področju. Želimo spodbujati k razvoju zmogljivosti na področju eh, podjetništva in človekovih pravic skupaj z drugimi državami eh, v okviru razvojne pomoči. Prav tako želimo usposobiti osebi z najge ministrstva glede odgovornosti podjetij in spoštovanja človekovih pravic. Želimo razširiti orodja eh, preko diplomatskih misij, stalnih predstavništv, eh, konzularnih predstavništv in tako naprej. Prav tako želimo spodbujati eh, izvajanje glavnih smernic, v okviru dela odbora za človekove pravice pri Združenih narodih. Torej gre za nadzor spoštovanja človekovih pravic strani velikih, srednje velikih in majhnih podjetij. Evropska unija mora biti referenčna točka za vse svet, ko gre za človekove pravice. Na ta način španski načrt eh, blaži nepravične posledice globalizacije brez regulacije ki je pripeljala do asimetrije med državami, skupnostmi, posamezniki in družbami. Prav tako je treba upoštevati, da so največje kršitve ravno v najrevnejših delih sveta. Načrt želi um, povezati delo eh, Združenih narodov zato, da um, okrepimo odgovornost in multinacionalk in drugih družb, ki delujejo na čezmeni ravni. Prav tako vključuje mednarodne organizacije, predstavnike civilne družbe, skupnosti, posameznike, akademike in druge relevantne akterje, ki lahko dajo svoje predloge iz svojih izkušenj, ko gre za obrambo človekovih pravic in omogoča v okviru nove pogodbe, novih mednarodnih obveznosti za uh, multinacionalke, ko gre za človekove pravice. Torej, gre za to, da gremo onkraj teh prostovoljnih okvirov, ki jih imamo sedaj, ko gre za družbeno odgovornost. Gre za to, da naredimo zelo pomemben korak naprej, zato da dosežemo ekonomski sistem, ki jamči spoštovanje človekovih pravic oseb in njihovo blagostanje. In prav tako želimo s tem preprečiti nekaznovanost multinacionalk. Menimo, da Evropska unija, Španija, eh, da mora Evropska unija voditi eh, pri oblikovanju zavezujočega instrumenta za vse ekonomske operaterje, za vse nacionalne, za vse nacionalne družbe in multinacionalne družbe. In Mm, takšen instrument bo imel pravo dodano vrednost skladno z smernicami glede človekovih pravic. Hvala. or to the EU in the place of the chair of uh gospa Isabel Albornos, ki je uh, predseduje pri delovni skupini za pravno zavejoč instrument za družbe in človeške pravice. Eh, spoštovani poslanci, spoštovani gostje, v imenu Ekvadorja se zahvaljujem za to, da ste nam omogočili, da predstavimo razvoj dogodka, razvoj eh, tega instrumenta, ki naj bo pravno zavezujoč za družbe. Zelo pomembno je sodelovanje Evropske unije v tem procesu. Zelo pomemben je napredek, ki ste ga danes omogočili. Eh, Evropska unija je akter, ki lahko veliko doprinese v pogajanjih. Uh, vpliv multinacionalk na človeške pravice je realnost. Obstaja nezavizujoče norme, torej, ki se jih prostovoljno izvaja in dejstvo je, da se pogosto ne izvajajo, da jih ekonomske prijatelje ne upoštevajo. Zato je zelo pomembna ta pobuda, da bi imeli pravno zavezujoč instrument, ravno zato, ker je zavezujoč tako da uh, ne bi več ljudje trpeli zaradi uh, kršitev človekovih pravic. Prav tako se moramo zavedati, da 80 odstotkov storitev in blaga je proizvedenih v razdrobljenih sistemih produkcije uh, in da gre za dobavne verige, ki so razdrobljene v različnih državah, različnih pravnih uh, redih in tako naprej. Leta 2014 sta Ekvador in Južna Afriška republika uh, predstavila resolucijo 26.9 na 26. zasedanju sveta za človekove pravice pri OZN. In vzpostavila se je skupina za uh, delo na tej konvenciji za nedoločen čas eh, in naloga je vzpostaviti instrument, ki bo zavezojoč. Ekvador predseduje tej skupini, ker je pač dal pobudo. Od leta 2015 naprej smo imeli štiri seje delovne skupine, četrta seja je potekala oktobra letos in je bila ključnega pomena, kajti prvič smo se pogajali na podlagi osnutka instrumenta, ki ima 15 členov. Prvo branje tega osnutka je potekala potem, ko ga je eh, razširila eh, oziroma eh, posredovala posredoval urad OZN za človeka pravice. To je bilo julija. In osnovno to, ta osnutek vključuje osnovne, osnovna načela in obveznosti podjetij. S tem osnutkom ne ustvarjamo novih obveznosti, temveč zgolj izvajanje obstoječih v mednarodnem pravu v okviru boja proti kršitev človekovih pravic. Zlasti v situacijah, ko obstajajo pravosodne uvere za to, da bi mednarodne družbe odgovarjali za svoje, za svoje dejanja. Ta predlog je osnova za pogajanja, ki jih je treba okrepiti. Ima štiri ključne osi: preprečevanje kršitev človekovih pravic v okviru podjetniških dejavnosti v čezmenem okviru, pravica žrtev teh kršitev, da imajo pravico do učinkovitega pravnega varstva, uh, mednarodno sodelovanje za učinkovito izvajanje instrumenta in mednarodne mehanizme za spremljanje. Pomembnost prvega branja in pogajanja o tej pogodbi se dopolnjuje tudi s tem, da je bilo na vzočih 25 držav članic. Prav tako pa je bilo 400 predstavnikov civilne družbe. Torej, to so bili akademiki, predstavniki civilnega sektorja, sindikati, predstavniki mednarodnih organizacij, nacionalne institucije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, zakonodajalci, med njimi številni evropski poslanci. Prav tako so prišli tudi predstavniki uh, verskih organizacij in crkv. Sodelovali so tudi nevladne organizacije, ki imajo uh, status posvetovalnih organizacij pred ekonomskim in socialnim svetom Združenih narodov. Poleg tega je potekalo še 16 usporednih dogodkov, torej to torej je res pomembna tema. Pomembno je izpostaviti sodelovanje 30 strokovnjakov iz vseh koncev sveta, ki so uh, Eh, komentirali člene osnutka pogodbe. Med priporočili in zaključki v poročilu četrte seje se, eh, se je vključilo tudi povabilo državnim članicam, da se odzovejo na ta osnutek in sicer do konca februarja 2019. Na osnovi teh razprav med četrto sejo delovne skupine smo slišali komentarje in predloge. Upoštevali bomo pa tudi tiste, ki bodo prišli do februarja, do konca februarja 2019. In poročevalec bo na to pripravil revidirano različico uh, predloga. To bomo potem predstavili junija 2019 za nadaljno spravo. Peta seja se bo osredotočila na pogajanja na podlagi revidirane različice in prav tako eh, bomo s tem spodbujali torej sodelovanje med vsemi in pred peto sejo delovne skupine bodo potekala neformalna posvetovanja z državami, članicami OZN, z regionalnimi skupinami, z mednarodnimi organizacijami, z nacionalnimi akterji in vsemi relevantnimi akterji. Prav tako bomo imeli neformalna posvetovanja glede nove različice, ki jo bomo predstavili. Pogajanje bodo trajala več let, tako bilo tudi pri drugih večstranskih instrumentih glede človekih pravic. Široko sodelovanje je potrebno zato, da se soočimo z globalnimi izzivi, s katerimi smo spopadli, s konkretnimi ukrepi. Družbe so vedno bolj povezane, vendar meje so še vedno ovira za uh, varovanje človekovih pravic. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bomo imeli prosto razpravo. Dajem besedo poslancem nacionalnih parlamentov. Imamo uh, eh, že štiri govornike, ki želijo besedo. Bom najprej začel z njimi. Najprej gospod Bakler de Vasconcelos. Oziroma Pedro Vasconcelos iz Portugalske. Izvolite. Deluje. Uh, dobro, jaz. Hvala. Oktobra sem sodeloval pri pobudi, ki jo je organiziralo avstrijsko predsedovanje sveta EU in to, ta pobuda je potekala na Dunaju. Tema je bila nacionalno življenje človekovih pravic in temeljnih pravic Evropske unije. Razprava se je osredotočala na težave, s katerimi se soočajo pri pravosodnem izvajanju eh, zakonodaje, ki temelji na tej listini. In osrednje vprašanje je tega, kako izvajati to listino, torej listino temeljih pravic. Kaj je ključnega v tej listini? Predpostavka, da, je, da so človekove pravice univerzalne in nedeljive. Ta nedeljivost je zapisana že v prvem dokumentu o človekovih pravicah in v sami strukturi gre onkraj tega, onkraj osnovne delitve pravic in svoboščin. Gre tudi za ekonomske, socialne in kulturne pravice. Zato je neustrezno, kadar govorimo o izvajanju listine, če ne razmišljamo o konkretnih pravosodnih primerih. Tega ne smemo postiti ob strani. Torej, zgodba z listino temeljnih pravic je žalostna, odkar je zavezujoča od leta 2009. Zakaj? Zato, ker države članice te listine ne jemljajo resno. Evropske institucije je ne jemljajo resno. Zakaj? Zato, ker se pogodbo jemlje nekaj naravnega nekaj običajnega. No, listina pa ima pravzaprav en, enako veljavo kot pogodbe. Naj zaključim. Mi, ubogi evropejci, smo žrtve eh, zmage, navidezne zmage globalizacije zaradi katere naše družbe eh, nazadujejo v čas eh, grobega kapitalizma, kapitalizma iz Dickensovih časov. In eh, torej vrčevalni ukrepi so zelo tragično škodovali evropejcem, zlasti recimo v Grči. Tega se moramo zavedati, sicer bo zelo težko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 pogovarjamo se o enakopravnosti človekovih pravicah v podjetniškem sektorju. Torej, človekove pravice so delovne pravice, vendar to ni vse, kaj te človekove pravice vključujejo. Tudi pravice tistih, ki nimajo dostopa do trga dela zaradi nepoštenih pogojev v izobraževalnih sistemih ali pa zato, ker so drugačni drugih. In tudi znotraj EU imamo takšne primere, pa tudi zunaj EU. Recimo, romska skupnost. Ne jemamo oziroma zaposlujemo eh, ljudi, vendar Romi naj se ne prijavijo. To slišimo, to preberemo, to ni, to ni del preteklosti, to se dogaja še sedaj. To pravim kot poslanec in kot član romske skupnosti. Ali Evropska unija kaj počne proti temu? Da. Ali države članice kaj počne glede tega? Ne, nekoliko, morda že. Ali družbe kaj počnejo? Nekatere da, vendar večina ne. Zato je, so ključni izzivi za Evropske unije, uh, za institucije Evropske unije, za to je, da vključijo tudi izključene skupine. Petre Florin. Hvala lepa. Naslednji. Pa je gospod Nordovis. Nimam pa zapisano odkot, aha, z Danske. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, se pričujem za izgovorjavo, ne skrbite. Hvala lepa za udeležnico omizja, zanimiva razprava. Sledim delu v Franciji in tudi vas, gospod Portje. Zelo tesno to spremljam, to skušam sedaj tudi izpraviti skozi danski parlament, je pa to težek boj, to je velik navdih. Je pa pomembno, da trenutno si izmenjujemo dobro orodja, kajti dober argument je, če lahko rečem, pogledajte, kaj imajo v Franciji ali v katerikoli drugi državi. In mislim, da je pravi čas, da potrebujemo več pravno zavezujočih orodij in manj besed, manj smernic ko imamo podjetja, ki so večje od veliko manjših držav, potem imamo resne težave. Prav tako mislim, da je primer delovne skupine o pravno zavzajočih orodjih, kar se tiče poslovanja in človekovih pravic. Pomembno, da tudi mi pritisnemo na vlade. Vem, da je bila resolucija v Evropskem parlamentu speta. Potem pa, ko vidimo, kaj se dogaja na strani držav članic, pa vidimo, da je vse skupaj zelo, zelo slabo. Poskušali smo tudi pritisniti na dansko vlado, pa so potem oklevali celo z udeležbo na sestanku, komaj smo jih spodbudili, da so šli. Potrebujemo torej pomoč teh pravno zavezujočih orodij, kajti čas besed in smernic je minil. Hvala lepa. Sedaj pa Eleni Stamajaki iz Grčije, prosim. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, decembra 2000 je bila podpisana v Nici v Franciji listina temeljnih pravic. Pravice delavcev se ščitijo kot človekove pravice v okviru Evropske unije. Glede na določbe te listine, je pravica do dela, še pa je posebno izpostavljena. Prisilno delo je prepovedano, zagotovljeno je delovanje sindikate, zagotovljena je socialna varnost, pa tako je prepovedano delo otrok in mladi delavci so zaščiteni. Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem je tudi zagotovljeno v grški zakonodaji je vsaka oblika posredne ali neposredne diskriminacije na podlagi spolov prepovedana. Vsi so zaščiteni pred odpustitvijo zaradi tega, ker gre naprimer za rojstvo otroka ali za starševski dopust. Poleg tega se lahko dopust, prniški dopust, vzame tudi strani očeta, ne samo žensk, da ne skrbijo za to, da to samo ženske z novimi določbami, pa je Ministrstvo za socialno varnost v Grčiji spostavilo poseben porodniški dopust. Prav tako dopust za dojenje in za skrb za otroka. Žal pa te določbe ne veljajo za istospolne družine. In prav tako ne za tiste, ki sporazumno živijo skupaj. Torej, kar nekaj nacionalnih pogojev in zakonodaje je, ki vzpostavljajo pravice delavcev. Kljub temu vsemu pa obstaja kar nekaj kršitev teh pravic. Bolj specifično bi želela omeniti tole. Veliko delavcev dela pod velikim pritiskom, pa so to nizko kvalificirani deloci in tudi nimajo možnosti, da če jih odpustijo, najdejo spet delovno mesto. Govorimo o ljudeh, tudi ki delajo v podjetjih, pa so izgubili delovno mesto. Poznamo primer gospe Kuneve, ki je bila napadena, ko je delala, ko je bila članica sindikata. In vlada je od leta 2015 v Grčiji poskušala uveljaviti novo zakonodajo. Skušali smo zagotoviti, da ne bo več prihajalo do širitve režima podizvajalcev. In to je potem potrdilo tudi Evropsko sodišče. Potrebno je sprejeti vse ukrepe za zaščito delavcev. V tem okviru, ko govorimo o človekovih pravicah in ko govorimo o podjetjih, pa moramo govoriti tudi o zaščiti pravic delavcev, ranljivih skupin, žensk, invalidnih oseb skupnosti LGBTI in starih 50 let potrebno poskrbeti za migrante. Begunce prav tako pa je potrebno zaščititi tudi pravice oseb na delomesta in tudi izven delomesta. Hvala lepa. Last but not least. Uh, Hvala lepa. Tako, sedaj pa še gospa Roza Aldea, Španija. Ja, dan. Hvala za to priložnost, da lahko sodelujem v vašem pododboru. Naj povem, da na četrti seji mednarodne delovne skupine, ki je potekala oktobra, vemo, da je Evropska unija zelo aktivno sodelovala. V, na tej seji pa tudi. Uh, drugih sejah. Eh, Španija je tudi spregovorila in je omenjala delo zagovornikov človekovih pravic. Kako pomembni so neodvisni mediji, kako pomembne so nacionalne institucije za človekove pravice, zato da bi lahko dosegli to, da se bodo slišali glasovi žrtev kršiteljev človekovih pravic. In nacionalni akcijski načrt je tu zelo pomemben glede uh, žrtev, ki morajo imeti pravico do očkodnine zaradi kršitev, ki so jo utrpeli. Much, Hvala lepa. Še kdo? V imenu nevladnih organizacij. Da, dve imeni imam tukaj zapisani. Gospa Adriana Espinoza. Iz Evropska koalicija za korporativno pravičnost. Prosim, beseda vaša. Hvala lepa, predsedojoči. Mislim, da glede na to, kar smo slišali, da se vsi strinjamo, da je eden ključnih izzivov pred nami to, da zagotovimo spoštovanje človekovih pravic v globalnih poslovnih operacijah. Zelo sem vesela, da so poslanci Evropskega parlamenta in nacionalni parlamentarci ste danes združeni, to je edinstvena priložnost, da se soočimo s tem izzivom. Francoska zakonodaja, kar je bilo omenjeno predstavnik gospoda Porteja, je spremenila pravila igre. To je bila prva zakonodaja, ki je zahtevala, da velika podjetja spoštujejo človekove pravice v čezmenih operacijah, ampak Francija ni več sama pri tem. Danes je že več držav v Evropi, ki razmišljajo, se pogovarjajo o zakonodaji, ki zahtevajo od podjetij, da spoštujejo tudi človekove pravice v svojih dobavnih verigah. Ta zakonodaja zahteva od podjetij, da skrbno preverijo človekove pravice in to je eno glavnih načel. Spoštovanje človekovih pravic, to je pa le v 2011. Naj omenim tri primere. V Švici imamo zakonodajni proces, glede te zakonodaje. In to je dobilo veliko podpore v družbi in podjetjih. Prav tako se Avstrija in Nizozemska pogovarjata o tem. Nemška vlada se je zavezala, da si bo ogledala potencijalno zakonodajo, da bi ukrepila skrbni pregled človekovih pravic strani podjetij. To, kar počno te države, je, da se odzivajo na družbene zahteve. Potrošniki, sindikati, nevladne organizacije, celo podjetja zahtevajo, da se spoštujejo človekove pravice. In vidimo kampanje, ki se odvijajo na Finskem, v Luksemburgu in tako dalje in tako naprej. Tak tip zakonodaje ima veliko podpore, ker po eni strani deluje preventivno, po drugi strani pa lahko tudi pomeni dostop do pravosodja za žrtve. To je zelo dobro orodje, torej, ki ga ljudje sedaj vedno bolj uporabljajo. Na kratko, spremembe se dogajajo, nekatere evropske države, celo podjetja so vodilne in če bi še druge države v Evropi in EU želeli sodelovati pri tem gibanju, morajo storiti več, da bomo imeli torej bolj trajnostno pošteno trgovino in bomo torej spoštovali tudi človekove pravice. Hvala lepa. No, Hvala lepa. Zdaj pa gospod Debi Štotkart iz Burme, prosim. Če, a... Hvala lepa. Zelo veliko delam na terenu v Aziji in vidimo, da so kršitve človekov pravic glede poslovnih operacij nekaj, kar je zelo razširjeno. To resnično pomeni hude težave. Tako da cenim vaše prizadevanje. Celo v Mjanmaru, glede Rohing, vidimo, da imamo ekonomsko in poslovno razsežnost glede te krize. Kar se tiče načel glede poslovanja in človekovih pravic, Moramo vedeti, da tudi samo Evropska unija nima akcijskega načrta na tem področju. V bistvu trenutno predsedstvo Avstrijsko še vedno nima nacionalnega akcijskega načrta, pa tudi ne Romunija, ki bo prevzela predsedovanje naslednje leto. Ampak morda moramo pogledati preko teh podobnih smernic in sprijeti model, kot je zakonodaja o skrbnem pregledu človekovih pravic, ki, sprejela, ki jo je sprejela Francija. Prav tako pa moramo slediti v primeru Ekvadorja, kar se tiče dela, ki se upravlja, kar se tiče medvladne delovne skupine na ravni ZN o pravno zavezujoči pogodbi, da bi zagotovili, da bodo podjetja izpolnjevala svoje obveznosti glede človekovih pravic in da bi opolnomočili države, ki želijo zaščititi pravice, da zaščitijo pravice svojih ljudi na svojem ozemlju. Prav tako naj povem, da žal, ko sem bila v Ženevi ob robo katerih sestankov, je zelo veliko razočarenje, ko vidim, da je, so predstavniki Evropske komisije uvirali delo pri zavezojočosti pogodbe in to je nedosledno z vrednotami Evrope in še prav posebno z reženimi željami in vrednotami Evropskega parlamenta. Cenimo delo, ki se upravlja prek eh, veliko evropskih institucij, da bi imeli celovito izpolnevanje zavest na področju človekovih pravic, tudi kar se tiče poslovnih dejavnosti. Ampak moram reči, da kar se tiče trgovinskih in naložbenih sporozumov, nismo več v Bruslju. Smo na divjem zahodu, kavbojske mesto. Zakaj to pravim? 2016 je ombudsman menil, da Evropska komisija ni izvedla ocene vpliva glede prostotrinskega sporozuma med EU in Vietnamom. Po dveh letih, letos torej, je osnutek sporozuma sporozuma o naložbeni zaščiti z Vietnamom, tak da ne zagotavlja ustrezno zaščito človekovih pravic. Kljub temu, da vemo, da smo v zadnjih 18 mesecih v Vietnamu videli eno najodločnejših kampanj za terjene človekovih pravic v državi. Če želite torej zagotoviti doslednost, celovitost človekovih pravic, moramo celovito reformirati proces in osebino prostotrovinskih sporozumov in sporozumov zaščiti naložb. Naj končam zelo odločno kritiko ISDS, mehanizem za reševanje sporov. Vidimo, da se to zlorablja za zaščito in za to, da se dovoli podjetjem, da ne spoštujejo svojih obvez na področju človekovih pravic in tudi ne ponujajo ustreznih pravnih sredstev za prizadete skupnosti. To se ne sme nadaljevati. Ko slišimo podjetja, da mora imeti pravico ne plačevati za kršitve človekovih pravic, se moramo spomniti, da ko je bilo odpravljeno suženstvo v Evropi, so trgovci sužni dobili kompenzacije za izgubo dobička. Ne smemo dovoliti, da se ta tradicija ponovi v tem delu sveta. Hvala lepa. Uh, Drage kolegice in kolegi, še en evropski poslanec želi besedo. Alberto Airola. Aha, to je nacionalni poslanec, opravičujem, poslanec v Italiji. Dobar dan, hvala sem tudi podpredsednik odbora za človekove pravice, ki je bil pravkar uh, konstituiran. Torej, to, kar Francija počne glede uh, kaznovanja multinacionalk, ki kršijo uh, človekove pravice, je potrditev tudi tega, kar so dejali portugalski in danski kolega, torej da moramo iti od smernic eh, tudi znotraj naših držav v, oziroma k zavezujočim instrumentom. Pogosto je težava, ki jo vidim, to, da v odnosih med multinacionalno nalki in multinacionalkami in recimo afriškimi državami. Prihaja do grobih kršitev ekonomskih pravic in posledično tudi človekovih pravic. Imamo v mislih eh, rudnike, delavce, ki delajo v zelo slabih pogojih, pogosto multinacionalke. pa tudi države, ki trgujejo s temi eh, multinacionalkami, obrnejo glavo stran. Ne zdi se jim pomembno kaznovati multinacionalke, ki si eh, umažejo roke z kaznimi dejanji in ki ne upoštevajo. Eh, delovskih pravic. prav tako je treba seveda sodelovati z družimi narodimi, kjer so, so prav tako navzoči isti predsedniki, ki omogočajo, da v njihovih državah prihaja do takšnih situacij, ki pravzaprav lahko rečemo suženstvo in moramo torej vključiti tudi te države. Ne gre zgolj za multinacionalke, pač multinacionalka ne bo izvajala dejavnosti. V nekem kontekstu je pa res, da. Moramo torej reči, kdo je kriv za kršitve, grobe kršitve, in zato se moramo tudi aktivirati na tej fronti, torej znotraj OZN. Hvala. Hvala lepa. Naj to dam. Da tako imenovane najnovejše članice Evropske unije, tukaj mislim na vzhodno in srednjo evropske države, tudi za njih je resen izziv odnos med človekovimi pravicami in naložbami, pa udeležbe multinacionalk. So prišle v naše države in včasih vidimo tudi precej nepravičnosti. Tako da ta težava je pomembna tudi znotraj Evropske unije, ne samo v tretjih državah sveta. In končno naj dam besedo za minuto in pol. Vsem vam, ki ste bili v mizju. Besedo boste dobili v enakem vrstnem redu, kot smo začeli. Gospa Šahan, prosim, beseda vaša. Hvala lepa. Hvala lepa za vse te besede pripombe. Da, da, tudi samo se pridružujem pozivu, da končamo ta kapitalizem divjega zahoda. To kar zahtevamo, je sprememba verige dobave, dobavne verige. Želel bi se zahvaliti tudi grški predstavnici, kako je elokventno opisala, kdo so za nas delavci, ne samo najniže plačeni, temveč tudi, ki skušajo vstopiti, ranljivi delavci, ki morda nimajo pogodb. Ko govorimo o delavcih, resnično zajamemo vse. prav tako me je opogumilo, ko sem slišala veliko različnih mnen poslank in poslancev, da jih je navdihnil zakon v Franciji. Mislim, da to kaže, da lahko francoska podjetja še vedno kujejo dobiček. In to se ni končalo, ampak pravice se spoštujejo. Pošteno je reči, da če zahtevamo od podjetij, da spremajo preventivne ukrepe, to ni ravno radikalna zahteva. Mislim, da moramo vsi, vsi pozivati k temu, da bi tista podjetja, ki ne spoštujejo človekovih pravic, pa imajo za to konkurenčno prednost, morali seveda spraviti v prave tirnice da bodo spoštovali pogoje in da bodo enake pogoje za vse. In potem še zadnja pripomba, hvala lepa tudi za to, kar je dala kolegica Viki. Želimo slišati tudi seveda vaše izkušnje, veliko je dobrih praks, katerih smo slišali danes in upam, da bomo naslednjič slišali od vas še več. Hvala. Anu. Eh, muchas gracias. Slednji, prosim. El foco de... Ah, Hvala. Veliko govornikov je govorilo o potrebi potem, da imamo bolj zavezujoče sporazume in z naših izkušenj eh, menimo, da je to dobro tudi za družbe, ker bodo potem vedeli, kaj so to rdeče linije delovanja, če eh, omenimo tudi splošno, torej moramo vedeti, Eh, kako točno to oblikovati. In, eh, torej gre za to, kar smo želeli vključiti v smernice, da imamo nekašne minimalne standarde in človekove pravice so nekaj, kar mora biti globalno relevantnega. Mislim, da obstaja dres mm, številnih družb, tudi francoskih, španskih, nemških, ki skušajo imeti skrben nadzor za prihodnost, potrebujejo uh, torej uh, osredotočenost na prihodnje delo in zato, da bi to bilo vse v praksi izvedljivo, je dobro, da bi tudi um, torej predstavili najboljše prakse in zdi se mi, da nekatere družbe na podlagi svoje zapletene preteklosti so se sedaj lotile skrbnega pregleda in so spremenile svoje delovanje. Pomembno je tudi izboljšati merjenje vpliva, ne le negativnih vplivov, temveč tudi pozitivnih vplivov. In pomembno je povezati eh, vprašanje človekih pravic in eh, razvojnih ciljev. In potem, ko gre za prenos. Od, eh, dobre prakse je treba eh, prenesti v druge kontekste. To bi bilo zelo korisno. Hvala. Naslednji poslanec francoskega parlamenta, gospod Potje, prosim. Hvala za to razpravo. Nekateri ste omenjali, da je potrebno pospešiti sprejemanje zavezujočih pravil. Eh, po Evropi eh, in v svetu in mislim, da to drži, kajti eh, tu gre za dejavnik miru in ravno zato je potrebno pospešiti eh, ta ritem in ravno zato tudi Evropa lahko s svojimi pravili, s takimi jasnimi pravili, eh, je zmagovalka v prihodnem gospodarstvu. O tem sem prepričan. Eh, torej, brez omahovanja, brez delnih ukrepov eh, gre za globalna načela, ki jih je potrebno sprejeti in tu mislim, da je Eh, dobra novica. Francoska podjetja eh, ima, bodo imela oziroma dobivajo odlične načrte, postajajo odlična podjetja in tu je dinamika prihodnosti. Eh, podobno dinamiko smo imeli v boju proti suženstvu. Podobno je bilo, ko smo sprejemali zakonodajo o nesrečah pri delu vedno gre za podobno pot, gre za kolektivne ukrepe, za eh, kolektivne ukrepe in zato se moramo zavedati tvegan in jih odpraviti. Tako da upam, da eh, bo tak sistem postal vodilo, eh, vzor in da bo Evropa s tem postala vzor in dala drugačno podobo globalizaciji. Hvala. Uh, Hvala lepa. In še gospod senator Altava, prosim, beseda je vaša. Hvala, gospod eh, predsednik. Najprej bi dal predhodno vprašanje. Glede je kredel romunski kolega in sicer je dejal, da v določenih družbah oglašuje delovna mesta, vendar ne dovoljujejo. Ne dovoljujejo Eh, romski skupnosti. Naj povem, da v Španiji je romska skupnost zelo pomembna in ima enake pravice kot kateri koli drugi delavec, ko gre za ekonomske in socialne pravice. Eh, to težavo lahko rešimo na veliko načinov. Moramo se je osotočila človeka. Španija je sprejela eno rešitev in izvira iz soglasja. To pomeni, da obstaja prava volja za izvrševanje. Ne gre toliko, eh, torej gre za družbe, za sindikate, za akademike, profesorje. Vse smo vključili. In kaj želimo? želimo izpolnjevati to široko pogodbo. In to je zelo pomembno, da se v celotni dobavni verigi spoštujejo človeke pravice. Španska družba je zelo zahtevna in je vedno zahtevala odgovorno delovanje svojih družb in strategije teh družb se že izvajajo, že upoštevajo človekove pravice. Številne družbe v svojih statutih že navajajo tudi akcijski načrt za človekove pravice. Hvala. Hvala lepa in ne nazadnje še gospod Albornos. No. Hvala. Kot veste, Ekvador je odgovoren za pogajanje z zavezujočo konvencijo in veseli me, da sem danes tu v Evropskem parlamentu. Hvala, da ste nas povabili. Eh, vi ste predstavniki mm, evropskih državljanov, ste zakonodajalci in vas prosim, da zahtevate od svojih vlad, da naj Evropska unija bolj aktivno sodeluje v teh pogajanjih znotraj OZN-a. Zakaj to pravim? Evropska unija, države članice na podlagi svojih izkušenj zakonodaje lahko veliko doprinese pri razvoju mednarodnega javnega prava na tem zelo pomenem področju. In torej pozivam vas, da aktivno sodelujete. Mi želimo doseči soglasje, kajti soglasje ključnega pomena za to, da bodo pravila začela veljati in da se jih bo izvajalo. To je pomembna naloga. Zato torej pozivam Evropsko unijo najbolj aktivno sodeluje v teh pogajanjih, ker gre za zelo pomemben mednarodni instrument. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa za vse prispevke. Vsem poslankam in poslancem. Mislim, da smo veliko prispevali k praznovanju obletnice človekovih pravic Združenih narodov. Hvala lepa. Iniziamo questo terzo panel. Zasedajmo začeli s tretjim delom. Kot veste, bomo obravnavali trajnostni razvoj in človekove pravice. V čast in ponos nam je, da z nami je Ai Weiwei. Povabili smo ga za to, da bi spregovoril o trajnostnem razvoju in človekovih pravicah. Kot smo videli danes do povdne, so politični predstavniki predstavili svoje mnenja v okviru obletnice splošne deklaracije o človekovih pravicah. Gre za temeljni element eh, demokratičnih družb. Ključno mene je tudi svoboda izražanja kulture v demokraciji. In za me je res privilegij, da lahko dam besedo tako pomembnemu gostu, kot veste, je gospod Ajvejvej. Aj, aj. Eh, kitajski eh, umetnik, ki se ukvarja s kiparstvom, eh, režijo in je tudi kritično družbeno kritičen s svojim delom, vse skozi prispeva k javni razpravi in k. In s tem podpira človekove pravice in razvoj demokracije. In hvala, da ste uh, sprejeli naše povabilo in vam kar dajem besedo. Izvolite sesija. Okay. Uh, še, še. Uh. Hvala lepa. Gospe in gospodje, v srcu človekovih pravic je to, kaj pomeni biti človek. To ima specifičen pomen. Samozavedanje in človeško dostojanstvo daje konceptu človekovih pravic poseben pomen. Samozavedanje in človeški okrepi so povezani z jezikom in širšo družbo. Ekonomska varnost, pravica do izobraževanja, pravica do svobodnega izražanja, združevanja ustvarja posebno, poseben način razmišljanja to, kako se izražamo. Če ne bomo imeli človeškega dostojanstva, se bomo odrekli pomenu biti človek. In ko okrevamo v naši obvezi, kar se tiče ideje človekovih pravic, zapustimo naša moralna načela. In potem sledi hinavščina, norost, korupcija, tiranija in neskončen tok humanitarnih kriz pred več kot dvema stoletjema se je koncept človekovih pravic prvič pojavil. V tem času je človeštvo šlo skozi veliko faz zgodovinskega razvoja. Videli smo velikanske spremembe v Evropi. Je to, kar je bila nekoč zbirka kolonialnih avtokratičnih držav, spremenilo v demokratično družbo s kapitalistično orientacijo. Sedaj imamo demokratični okvir in mehanizem, ki ščiti individualne pravice. Pod novim globalističnim redom so tudi druge družbe se spremenile in koncept človekovih pravic se sooča z velikimi izzivi. To izhaja iz različnih stopen razvoja, ko imamo različne ekonomske razmere in različne ekonomske interese, ki so konkurenčni. Prav tako pa prihaja do različnih izzivov, različnih razumevanj človeškega dostojanstva, moralnosti in odgovornosti. In imamo tudi različno interpretacijo ključnih načel človekovih pravic in kako bi se jih naj izvajalo. V realnosti, v kateri živimo danes, slabimo in izgubljamo načela človekovih pravic in humanitarnosti. Moramo pa ohraniti socialno odgovornost, človeško dostojanstvo in zmožnost izvajanja naših pravic. Zgodovina kaže, da slabitev etičnih načel vedno prinaša kruto resnično za sabo. Globalna begonska kriza se vsak dan slabša. 70 milijonov beguncev je bilo prisiljenih, da so zapustili svoje domove zaradi vojne in revščine. Naše naravno okolje je vedno bolj degradirano in ekološko ravnovesje je vedno bolj krhko lokalni konflikti in potencijalne politične krize nam še vedno grozijo. Regionalna nestabilnost je vedno večja, prav tako autokratični režimi brutalno skušajo uvesti svojo voljo, demokratične vlade pa slabijo. Kapitalistični red povečuje razliko med revnimi in bogatimi. Naše razumevanje sveta še nikoli ni bilo tako raznoliko in tako negotovo. V veliko državah in regijah po svetu posamezniki nimajo možnosti, da se izobrazijo, nimajo dostopa do informacij ali komunikacije in ne morejo izražati svoje domišljije in kreativnosti in spolnevati svojih individualne in socialne ideale. Ne morejo tudi izkoriščati pravice do izražanja misli in do združevanja. Vse to je, res, vse te pravice so resnična grožnja avtokraciji in avtoritarizmu. Zato je na veliko delih tega sveta veliko odvetnikov, ki so v zaporih. Novinari imajo težave, ubijajo jih, cenzura pa je tudi navzoča. Ko skorumpirani režimi še naprej pridobivajo zaradi prodaje orožja in diktature, uživajo tiho podporo kapitalističnih narodov. Etnični spori, regionalni spori, vse to so primitivne igre moči. Logika je preprosta. Slabiti individualne svoboščine in okrepiti nadzor strani vlad in dominantnih elit. Rezultat je, da posamezniki nimajo pravice do življenja, nimajo pravice, da se ne bi bali in nimajo zagotovljene pravice do izražanja. Potrebno je koncept človekovih pravic spremeniti. Razprave o človekovih pravicah so se po eni strani osredotočene na eno in dimenzionalnem odnosu med državo, med družbenimi in individualnimi pravicami dan danes, ne glede na to, ali imamo zahteve v obliki posameznikov ali ciljev, ki jim sledijo politični organi ali interesne skupine, nobena od teh agent ne obstaja ločeno. V primerjavi z drugimi obdobji v zgodovini so pogoji, ki obvladujejo človeški obstoj, vedno bolj globalno povezani. Pravica otrok, da odrastejo in da se izobražujejo, Ženske, da so zaščitene, da ščitimo okolje, pravica do preživetja drugih živih biti je nujno povezano s preživetjem človeške rase. Vse to so sedaj glavni elementi pri konceptu človekovih pravic. Znanost in tehnologija se razvijata, avtoritarne države pa skušajo odreti v našo zasebnost in omejujejo naše pravice v imenu boja proti terorizmu in stabilnosti. In to povečuje psihološko manipulacijo na vseh ravneh. To je nekaj, s čimer se moramo soočiti. Prek nadzora spleta in s prepoznavanjem obrazov tehnologije na tem področju, avtoritarni režimi še bolj nadzorujejo ljudi, njihovo razmišljanje, ukrepe in uporabljajo politični strah, da odstranjujejo politične pravice skupin, ki iščejo svoje svoboščine. Podoben nadzor se usiljuje na različnih ravneh po svetu. Pod temi novimi družbenimi pogoji nismo dosegli soglasja o človekovih pravicah. In razprave so nekoliko premalo dalekosežne in to so samo prazne besede. Dan danes Evropa, Združene države, Rusija, Kitajska in ostale vlade prodajajo, proizvajajo in imajo vlasti orožje. Če ne bomo omejili nevarne prakse, ki vedno bolj omogočajo oborožene spore, potem razprava o človekovih pravicah ne bo nič drugega kot samo laž. Lažemo sami sebe. Sebi, če ne bomo tudi omejili širitve kapitalizma in penetracije kapitala, če ne bomo se zoprstavili avtoritarizmu, potem razprav človekovih pravicah ne bo več pomembna. Potem bomo drago plačali za to, ker tega nismo omejili. Človekove pravice so skupne vrednote. To niso pravica enega posameznika ali samo dela sveta. Te vrednote so last človeštva, ker so človekove pravice last nas vseh. Ko se dogaja zloraba proti posamezniku ali skupinam, katerikoli družbi, je kompromitirano dostojanstvo človeštva. Samo če spoštujemo pravice vseh, lahko človeštvo doseže ustrezen razvoj. Soglasje glede človekovih pravic še ni doseženo. Smo preveč sebični ali preveč boječi, da bi dosegli soglasje, ali pa nismo dovolj iskreni, ali pa nam življenje ni mar. Mal si mislimo, da se lahko izognemo našim obveznostim, da je kaos spremenil na svetu. Morda bi morali pustiti svet kar tako porušen in bi tako porušili tudi naše zamisli in ideje. Po drugi strani pa lahko spodbojamo in zagovarjamo naše vrednote, s katerimi se vsi identificiramo. Gre za resnico, razumevanje znanosti, to, da cenimo same sebe in da spoštujemo življenje in imamo zaupanje v družbo. Potem moramo odstraniti ovire za razumevanje. Opredelitev človeštva je pomembna. Imamo skupne vrednote, to moramo izpostaviti. Ceniti moramo naše življenje, življenje drugih. Povezanost ljudi in okolja. Verjamemo vase in verjamemo v druge. To je zaupanje v humanitarnost in to je podlaga za vse naše človeške vrednote. Hvala lepa. Hvala za vaš prispevek. Sedaj bomo dali besedo poslancem. Najprej Gospa Erika Benklut iz Romunije, izvolite. Hello, ladies and gentlemen. It's very nice. Lepo zdrav, gospe in gospodje. Veseli me, da sem lahko danes tu. Hvala za vse čudovite prispevke, ki smo jih slišali. Mislim, da ko govorimo o človekovih pravicah, je pomembno podrobneje obravnavati tudi kulturne pravice, ki so pomemben del človekovih pravic v Evropski uniji obstajajo skupnosti, ki se soočajo s težavami, ko gre za oblikovanje politik, ko gre za njihove kulturne in politične pravice. Naprimer, mađarska skupnost v Romuniji je taka. Še naprej si prizadevamo za posodobitev zakonodaje, zato da bi bile zagotovljene kulturne pravice naše skupnosti, zlasti, ko gre za izobraževanje in uporabo maternega jezika v nacionalnih institucijah. Pogosto so stvari med seboj povezane in da tudi dobro počutje skupnosti vpliva na regionalni razvoj in socialno kohezijo tudi znotraj Evropske unije. Uh, Torej, glede na pristop v Evropski uniji in glede na raznolikost položaja različnih skupnosti, menimo, da potrebujemo evropsko politiko, ki bo bolj celovita, bolj prijazna do manjšin in bolj prilagojena realnosti, s katero se te soočajo. Evropski standardi Eh, pri pravicah manjšin bi morali biti enotni. Evropska unija bo prihodnje morala razmišljati eh, o tem področju, kajti zaščititi mora raznolikost, ki jo sestavljajo tudi nacionalne manjšine na tej celini. Hvala. Najlepša hvala, Anđela Guerra. Dobrigado, muito bom dia a todos. Cumprimento muito particularmente o nosso. Najlepša hvala in lep pozdrav vsem. Veseli me, da sem lahko prisluhnila eh, vsem govornikom in eh, bi želela tudi samo nekaj prispevati. Agenda 2020 je pozvala države, da se soočijo z izzivi, ki ste jih omenili na področju človekovih pravic. Tudi Portugalska si prizadeva, da bi to uredila in. Eh, tu poskušamo eh, vplivati tudi na druge države znotraj portugalsko govorečega prostora preko dvostranskih odnosov. Pravimo, da je eh, v tem kontekstu v današnjem času ključno tudi zdravje, vključno z reproduktivnim zdravjem. Pred nedavnim sem spremljala delegacijo evropskih in afriških držav v okviru afriškega foruma Ekigal eh, in eh, tu je združenje, ki se zauzema za spoštovanje reproduktivnih pravic v Afriki, kjer je se tudi eh, pojavljajo velike razlike. Pravica do ustanovitve družine do, ali do neustanovitve družine, pravica do temeljne oskrbe, pa tudi zaščita reproduktivne izbire in plodnosti. Uh, na tem področju v številnih državah ni nacionalnih struktur, ni nacionalnih sredstev eh, in ni ustreznih ukrepov. Zdravstvena ministerstva sicer delujejo na tem področju eh, in tudi prosijo za sredstva, vendar jih ne prejmejo. Zato bi želela uh, vključiti v razpravo tudi ta element, na kakšen način lahko zagotavljamo te temeljne pravice, uh, namesto da jih enostavno ignoriramo zaradi pomankanja sredstev, kako bi lahko zagotavljali te pravice kljub uporu oziroma nasprotovanju določenih držav, kajti tudi to je del agende za preseljevanje. Uh, Imate tudi vi občutek, da včasih ta navaja, agenda navaja povsem drugačne cilje, kot pa so dejansko pomembni. Najlepša hvala, prosim, da se držite časa za govor. Naslednja govornica, najlepša hvala, hvala za vašo izjavo in hvala tudi, da uporabljate svojo umetnost in svoje politično razmišljanje za to, da. Eh, podajate kritiko in da poskušate izboljšati delovanje in politike Evropske unije, kajti države članice eh, so povsem neuspešne, ko gre za varovanje pravic in zaščito eh, beguncev na naših mejah. Kot veste, je evropska meja skoraj najbolj smrtonosna na svetu in hvala za vse vaše delovanje. Uh, Potem pa je tu še koncept človekovih pravic. Pravite, da, da je to eh, odsotnost strahu pred vlado, pa tudi odsotnost revščine. In to je bistveno. Ko je bila deklaracija o človekovih pravicah eh, zapisana, sestavljena, je bilo to v spredju. In če pogledamo politike Evropske unije ali celo zadnje evropske strategije na področju človekovih pravic, je to razumevanje tudi vključeno. In mislim, da tega ni potrebno na novo zapisati. Enostavno moramo stvari ustrezno izvajati. Če pogledate akcijski načrt Evropske unije za človekove pravice, eh, boste res tam to našli. Zapisano je oboje, torej nihče ne more živeti dostojnega življenja, ne da bi bil eh, rešen revščine in strahu. In Evropska unija dobro promovira tak koncept človek, človekovih pravic, vendar pa se včasih uh, zapletemo v neko retoriko hladne vojne, ko imamo občutek, da so državljanske in politične pravice pomembnejše od drugih. Upam, da bo Evropska unija tudi na mednarodni ravni, eh, vključno z druženimi narodi, še naprej eh, dejavna in da si bo zauzemala za to, da se obravnava človekove pravice na tak način, da se zagotavlja tako individualne kot kolektivne pravice. Hvala. Hvala, gospa Šulin. Merci beaucoup, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsedujoči tudi sama se pridružujem tistim, ki so se zahvalili gospodu Aveveju, da je danes tu z nami, eh, da eh, je spregovoril v Evropskem parlamentu, da je spregovoril o svoji državi. Mislim, da je to eh, tudi simbol tega, kakšno vlogo, kako pomembno vlogo eh, igra Evropska unija tudi v kontekstu nagrade Saharova, Nobelove nagrade. Eh, tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, je, da obstaja dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, da si lahko izmenjujemo izkušnje in tu bi želela predstaviti dve pobudi, ki sta bili sprejeti v kontekstu belgijskega parlamenta. Uh, tu je po eni strani bruselski frankofonski parlament, ki je sprejel resolucijo o, o, o humanitarnem vizumu, o nekriminalizaciji eh, priseljencev in o solidarni in trajnostni politiki preseljevanja. Tu se navezuje tudi na pakt o priseljevanju iz eh, Marakeša in več držav je že napovedala, da tega pakta ne bodo podpisale, eh, čeprav naj bi bil zavezujoč. Celo v Belgiji poteka razprava med določenimi večinskimi strankami, zlasti Eh, premije in nacionalistične stranke razmišljajo o tem, da Belgija ne bi podpisala tega sporozuma. Poleg tega pa bi izkoristila to priložnost tudi, da obvestim kolege, da tu v Bruslu eh, naslednji teden organiziramo pomemben kolokvi o razmerah v Burundiju. Eh, gre za primer države, v kateri se človekove pravice ne spoštujejo. Uh, predsednik ne drži svojih obljub. Eh, napovedal je, da ne bo ponovno kandidiral in eh, vrsto prebivalcev države je zapustilo državo, so begunci v sosednjih državah in eh, tudi v Belgiji je vrsta državljanov iz Burundije, ki bodo nekateri tudi prisotni eh, in bodo razpravljali o tamkajšnji situaciji. Eh, poleg tega pa je tu tudi preiskava, ki jo je sprožilo mednarodno kazansko sodišče v Burundiju, tik preden je Burundi izstopil iz, eh, iz sporazuma, tako da ste vabljeni, da se tega dogodka vdeležite. Najlepša hvala. Gospod Kanj. Najlepša hvala, predsedujoči. Eh, eh, hvala lepa, IBV, odlične selfije delate eh, in veliko ljudi ste navdihnili svojo umetnostjo. In moje vprašanje za vas je naslednje. Pokazali ste zelo iskreno situa sliko situacije na področju človekovih pravic po svetu, ampak na kitajskem so tu tibetanci in druge skupine in zanima me, kaj se z njimi trenutno dogaja. Veliko lahko naredite z umetnostjo, s tem, ko navdihujete ljudi, ampak večinoma so politiki tisti, ki morajo res sprijeti ključne odločitve. Gibanja so odlična, umetnost je lahko zelo močna, ampak kako lahko prevedete svoje delo, ki ljudi navduhuje, do, v ukrepe eh, politiko in strank po vsem svetu, ko gre za reševanje človekovih pravic. Na kakšen način se tu angažirate in eh, kaj počnete, torej, ko gre za odnose s politiki in parlamenti? Hvala. Hvala lepa. Gospa Stamajaki, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. V okviru, te, v okviru posebne konference Združenih narodov v septembra 2015 so predsedniki vlade in držav sprijeli agenda 2030, ki vsebuje 30 ciljev trajnostnega razvoja in rasti. Doseganje teh ciljev pa terja povsem drugačen pristop do trajnostnega razvoja. Gre za sodelovanje po vsem svetu, ki pa mora vključevati eh, na tako finančni kot okoljski in socialni eh, vidik delovanja. V času, ki ga imam na voljo, bi želela predstaviti nekaj pobud, ki so bile sprijete v Grčiji, moji državi. Ministrstvo za izobraževanje na področju človekovih pravic in miru ter razvoja eh, si prizadeva za medkulturno izobraževanje Eh, za oblikovanje globalne identitete in globalne dediščine. In tu pripravljamo nov akcijski načrt za otroke, ki bo prispeval k eh, boljši zaščiti te randljive skupine. Prvič, otroke obravnavamo kot mlade državljane, eh, ne kot nekaj, kar ustvarjajo starši. V naslednji fazi pa bomo se osredotočili na načelo enakopravne obravnave, eh, kjer gre predvsem za revščino, dostop do izobraževanja, odpravo neenakosti, trajnostna mesta in pravično družbo. To je ključen vidik pri zagotavljanju temeljnih pravic. Eh, Poleg tega pa je tu še odločitev upravnega organa, našega organa za zaposlovanje, da se zaščiti tiste brezposelne, ki nimajo stanovanja. Brezposelni begunci, ki živijo v začasnih taboriščih, eh, moški in ženske, ki so v posebnih. Uh, nastanitvenih zmogljivosti in so žrtve nasilja. Potem so tu eh, brezposelni, ki so starejši od 18 let, ne študirajo in nimajo dostopa do stanovanja, ter so brez dela. Pogosto živijo v različnih ustanovah in bodo s tem dobili možnost sodelovanja v določenih programih usposabljanja in zaposlovanja. Hvala. Hvala, najlepša hvala, gospa O'Sullivan. Hvala lepa, hvala za vaš zelo spodbuden govor in pozitivno je bilo slišati, kako govorite o umetnosti. Mislim, da pogosto eh, nismo dovolj pozorni na umetnost, ko govorimo o človekovih pravicah, pa naj gre tu za glasbo, literaturo ali eh, gledališče. Eh, V prejšnjem prispevku sem govorila o tem, kako politike niso dovolj dosledne. Govorila sem o tem, kako je Evropska unija velika donator, kako gre za razvojno pomoč. Istočasno pa evropske eh, članice eh, trgujejo z orožjem. Nihče se ni odzval na ta moj komentar v prvem omizju, tako da eh, me veseli, da ste se vi tega dotaknili. Evropska unija govori o odpravi razlogov za migracije, ampak delovanje na tem področju ni zadostno, imamo neko agendo za varnost in eh, takoj sem se spomnila na eh, centre za pridržanje v Libiji, kjer pri, prihaja do grobih kršitev človekovih pravic. Eh, no, imamo razvojne cilje, cilje tisočletja o, o tem, da je potrebno več otrok vključiti v šole, vendar pa to ni dovolj, ni dovolj, da je v šolah več otrok, potrebno je zagotoviti, da bodo deležni tudi bolj kakovostne izobrazbe. Najlepša hvala. Hvala. Ja, vielen Dank. Um... Gospa Baruza, najlepša hvala. Tudi eh, sama se vam zahvaljujem za vse vaše delovanje, delovanje za varovanje človekovih pravic po svetu. Hvala tudi, da ste eh, govorili o ekologiji in o naravnih podlagah za življenje ljudi. Imam pa dve vprašanje. Najprej, eh, kakšen prispevek lahko dajo umetniki in umetnice k varovanju človekovih pravic, k nadaljemu razvoju človekovih pravic. In pa drugo vprašanje. Govorili ste o ogroženosti privatne sfere zaradi umetne inteligence in digitalne tehnologije. Kakšna pričakovanja imate eh, do politike, ko gre za digitalne človekove pravice? Hvala. gospod Tenke. Najlepša hvala. Tudi moje vprašanje je kar podobno. E, filmarji, pisci, igralci, režiserji, e, vsi se zelo pogosto vključujejo v politične razprave, e, malo pa se jih ukvarja s človekovimi pravicami. Eh, malo je umetnikov, ki bi se tega lotevali. Nisem kdaj slišal, da bi naprimer Damien Hirst ali kdo od drugih znanih umetnikov govoril o človekovih pravicah. Eh, kakšen je po vašem mnenju razlog za to? Hvala, 7-8 minut imate za odgovor, izvolite. Um, Najlepša hvala. Ravno kar ste omenjali pravice otrok, pravice žensk, pravice manjšin, zavedati se moramo, da so ti deli naše družbe ključen element za našo prihodnost. Brez pravic otrok, brez pravic žensk, brez pravic manjšin, pa naj gre za tibetance ali koga drugega in za njihove pravice. Eh, brez eh, teh elementov eh, slika o človekovih pravicah ni popolna in eh, svojih ciljev ne moremo uresničiti. Sveda potrebujemo zakonodajno rešitev, poleg tega pa je potrebno izboljšati delovanje tudi na vladni ravni, na ravni sodišč, na politični ravni. No, veliko sprememb na vladni ravni se zgodi zaradi pritiska drugih vlad. E, ta pritisk pa je lahko v različnih e, vrst. Lahko gre za ekonomski pritisk, lahko gre za druge oblike pritiska. Ampak po zaslugi glasov in po zaslugi tega pritiska v državah pride do sprememb. Zelo, pogost, zelo redko do teh sprememb pride kar samodejno. E, naslednje, kar bi želel povedati, je tole zakaj je umetnost primerna za promocijo človekovih pravic. Ker če živite v revni družbi, so pomembna občutja ljudi. Ljudje želijo en z drugim dobro ravnati to je nek element, ki je prisoten v vseh družbah, ki je skupen vsem. Ampak samo umetnost eh, je sposobna najti ta skupni element v drugih družbah. V politični in ekonomski sferi obstajajo številni razlogi, zakaj se ignorira eh, najbolj osnovne, najbolj temeljne predpogoje za eh, človekovo življenje, gre tudi za sposobnost izmenjave naših estetskih konceptov in to je pogosto povezano s temeljnimi načeli. Umetnost torej lahko ljudem pomaga odkriti, najti najbolj temeljne resnice. Umetnost nam pomaga najti možnosti, da pridemo v stik z najbolj globokimi občutki in eh, vtisi. Tega politika ne more. Zakaj je toliko umetnikov, ki se ne ukvarjajo s človekovimi pravicami, ki ne govorijo o njih? Verjetno za to postaja več razlogov. Po eni strani je tu izobrazba naša izobrazba pogosto ločuje politiko od umetniškega delovanja, daje vtis, da ti dve dejavnosti nista združljivi. Ali pa, da je politično delovanje povezano s korupcijo ali da je moralno sporno, ampak kultura in politika sta na teh področjih tesno povezani. Dobri umetniki se morajo ukvarjati s socialnimi vprašanji in tematikami ter s položajem in uh, počutjem ljudi v družbi in z njihovimi občutji. Hvala. Čemu. Hvala. Sedaj lahko zaključimo s temi besedami, zelo pomembnimi besedami, ki smo jih slišali od gospoda Ajveja. Hvala vsem gostom, vsem, uh, ki ste prišli in ste danes delili svoje izkušnje in svoje misli. Mislim, da je bil zelo pomemben dan tudi za nas, evropske poslance in nacionalne poslance. Delo treh panelov imajo eno rdečo nit in sicer to, da bi ugotovili, kako bi lahko Evropska unija skupaj z državami članicami izvajali konkretne korake pri varovanju človekovih eh, pravic in eh, temeljnih svoboščin vsakega posameznika. Tu gre predvsem za zunanjo politiko, kako zunanji politiki izvrševati ta, ta načela, na katere moramo biti ponosni. Hvala vsem našim govornikom, vsem gostom, ki ste sodelovali v naši razpravi danes. Vabim vas vse, da sodelujete pri dogodku na visoki ravni, ki je, s katerim se bomo obeležili 70. obletnico uh, eh, splošne deklaracije človekovih pravic. Dogodek se začne v pol treh v polkrožni dvorani v hemiciklu. In še nekaj za goste, za kosilo se zglesite v, v restauraciji za poslance in še enkrat hvala za ta zelo pomemben dogodek danes do povdne in želim vam vsem uspešno nadaljevanje vašega dela. Hvala. Thank you.